I will speak in Spanish. Govoril bom špansko. Lepo pozdravljeni, dragi kolegi. Rad bi pozdravil tukaj gospoda Mihajla Janelidzeja, ki je ministr za zonanje zadeve iz Gruzije. pred tednom dni smo glasovali o resoluciji v zvezi s priporočili sveta pred eh, vrhom leta 2017. Gruzija je ena naših vzhodnih partneric za sodelovanje z vzhodno Evropo in Evropska unija si skuša vedno znova okrepiti naše sodelovanje s to državo. Izvolite, beseda je vaša. Thank you. Chairman, uh, honorable... Spoštovani gospod predsednik, poslanke in poslance, spoštovani gostje, gospe in gospodje. Veliko čast mi je, da sem lahko tukaj v imenu vaših eh, gruzijskih prijateljev, da lahko spregovorim o naši skupni zgodovini in prihodnosti. Spoštovani člani odbora, najlepša hvala za to priložnost poročilo o vzhodnem partnerstvu, ki ga je ta odbor z veliko večino sprejel, je še en znak, kako zelo si prizadevamo za naše sodelovanje. Rad bi se še enkrat zahvalil poročevalcem in poročevalcem v senci za sprejeto poročilo. Podube in vizija, ki je bila opisana v poročilu, je vizija, ki jo vzhodno partnerstvo danes potrebuje. Upam, da bomo še naprej skupaj oblikovali vzhodno partnerstvo v prihodnosti. Rad bi vam tudi čestital 60. obletnici Evropske unije. Veliko je bilo doseženo v tem obdobju. V Evropi sta zavladala mir in stabilnost začelo se je na zahodu, se razširilo proti um, sredju in potem tudi na vzhod. Nemčija je postala združena in tudi združena Evropa je še vedno upanje v našem delu Evrope. S ponosom predstavljam državo, ki je polna evropskih navdušencev. 80 odstotkov prebivalca podpira evropsko integracijo. To zaupanje v Evropo in v evropske države je stalnica v zadnjih 20 letih. Evropska integracija je bil glavni motor za razvoj v eh, tej državi in mladi demokraciji. Demokratična prenova je rezultat skupnega truda v tem obdobju. Še bolj pomembno pa je, da smo v zadnjih treh letih zaključili večino eh, ciljev v politiki vzhodnega partnerstva. Vzpostavili smo prostor za svobodno trgovino, sprostili vizni režim, in tako dalje. Proces integracije je že prinesel pozitivne rezultate v Gruziji na politični, gospodarski in socialni ravni. Spoštovani prijatelji, evropska integracija ni zgolj cilj zunanje politike, je tudi prioriteta naše notranje politike. Podpisali smo secesijski sporazum in tudi podpisali nov sporazum z Evropsko unijo, ki je dosti bolj veliko potezen. Pripravili smo ga namreč s civilno družbo in to prvič. Imamo tudi novo ustavo, ki smo jo pripravili v odprtem in transparentnem eh, procesu v sodelovanju z Beneškim odborom. Ustavna reforma je potisnila naš politični sistem k parlamentarnemu sistemu in s tem smo tudi okrepili ustavni red v tej državi, ki temeli na načelih demokracije, pravne države in spoštovanja temeljnih svoboščin. Gruzijska demokracija je močnejša kot kdarkoli prej. Na mednarodni lestvici smo se povspeli za 37 let glede neodvisnih medijev in neodvisnega sodstva v Svetovnem ekonomskem forumu. Gruzijska država je dosti bolj odprta in transparentna kot narkoli prej. Izboljšali smo tudi naše rezultate glede korupcije in upravljamo najboljše evropske prakse kmalo bomo vodili partnerstvo odprtega vladanja, ki je sedaj vozi, vodi Francija. Človekove pravice so temelj za vse reforme, ki jih izvajamo in to se odraža tudi v celoviti strategiji za človekove pravice. Sprili smo zakonodajo v zvezi z bojem proti diskriminaciji in uh, za boj proti nasilju nad ženskami. Gruzija je integrirala v notranji trg Evropske unije v dosti večji meri kot kdarkoli prej. Da bi naredili smo tudi napredek glede metodologije na področju zdravstva, carine in spodbudili trgovinske odnose z Evropsko unijo. Evropska unija je sedaj največja trgovinska partnerica za Gruzijo. Tudi izvoz neprestano raste. Z vsemi temi ukrepi in eh, strnimi gospodarskimi reformami, ki smo jih začeli izvajati lani, je Gruzija dosegla zelo dobre rezultate v skladu z oceno predsedstva RBD-ja za Gruzijo. Je Gruzija dosegla veliko stopno integracije z zahodnimi gospodarstvi. Na podlagi BDP-ja je Gruzija ena največjih držav v vzhodnem partnerstvu. V Tbilisiju smo tudi sporožili projekte v tem smislu, ki so vredni več milijonov evrov. Tudi Napovedi kažejo, da bo gospodarstvo raslo, to bo pritegnilo zasebne ložbe, produktivnost in rast. To kažejo ocene, ki pozdravljajo strukturne reforme, s čimer bomo okrepili reforme za več javnih naložb, izboljšanje podjetniškega eh, ozračja in šolstva. Moody's bonitetne agencije so mm, označile Gruzijo z eh, B2 in skupaj z gospodarsko integracijo je Gruzija začela sektorsko integracijo z Evropsko unijo. Sodelujemo tudi v obzorju 2020 Erasmus in smo med prvimi desetimi državami glede aktivnega delovanja. Imamo zelo tesno sodelovanje na področju telekomunikacij, varstva okolja, raziskav in inovacij. Želimo omogočiti tudi dostop evropskim podjetjem v Južni Kaukas in v notranjost Azije. Pospešili smo tudi naložbene projekte za cestno infrastrukturo, za pristanišča v Črnem morju in tudi na področju železnic. Podpiramo tudi energetske projekte in za transport energije in s tem tudi prispevamo k evropski energetski politiki. Sodelujemo tudi v evropski zonani varnostni politiki. Sodelujemo tudi na področju boja proti terorizmu, radikalizaciji, organiziranemu kriminalu, kibernetskemu kriminalu, pranju denarja in eh, sodelujemo tudi pri operacijah kriznega upravljanja v Maliju, v Srednji Afriki, čemer prispevamo k stabilnosti v Evropi in tudi drugot. Evropska unija in Gruzija sta vzpostavili varnostni dialog, v okviru katerega se razpravljata o skupnih izzivih, ki so pomembni za Evropo in za celotno eh, regijo. Sodelujemo tudi z eh, Europolom, začeli bomo tudi s pogajanji z Eurojustom. Spoštovane gospe in gospodje, pripravljeni smo na vrh Evropskega vzhodnega partnerstva. Veliko smo že storili, vendar pa moramo storiti še več. Pripravljeni smo na nadaljna prizadevanja v zvezi s porazumom. To namreč počnemo za našo prihodnost v Evropski uniji in ne samo za to, da opravimo naloge. Imamo konkretno vizijo, kako lahko to dosežemo, kako lahko dosežemo čim večjo integracijo z Evropsko unijo na šestih področjih. Prvič čim večje usklejevanje naših zakonodaj in institucionalne prakse z Evropsko unijo preko asociacijskih sporozumov in tudi onkraj. Drugič, integracija z posebnimi agencijami za okrepitev naše institucionalne zmogljivosti, zato da pride do prenosa znanja evropskih kolegov in sogovornikov. <clears throat> Tretjič, Okrepiti moramo tudi sodelovanje Gruzije v projektih in programih, ki bodo koristili državljanom in spodbudili evropsko integracijo. Želimo tudi narediti napredek na področju znanosti in šolstva in izobraževanja. Četrtič, okrepiti imeti reden dialog z našimi evropskimi partnerstvi na različnih sektorjih, kar bo omogočilo več različnih priložnosti za izvanje evropskih politik v Gruziji petič. Poglabljanje na področju obrambe in varnosti, kar bo omogočilo sodelovanje na področju varnosti in obrambe, kar je v skladu z našimi cilji za vzpostavitev miru in stabilnosti v Evropi in tudi po svetu. Kot sem že dejal, smo pred kratkim sprožili ta dialog in veselimo se že učinkovitega sodelovanja z Evropsko unijo šestič. Skupaj s političnim, institucionalnim in pravnim področjem na področju integracije želimo doseči čim eh, tesnejše sodelovanje. In vse to je del našega truda, da vzpostavimo tesne odnose z Evropsko unijo. Storiti moramo pa še več za to, da vzhodno partnerstvo sodeluje v projektih TNT in TNE. in zato moramo pospešiti naše delo na področju gradne infrastruktur. Kot vidite, so naši interesi zelo podobni, temelijo na skupnih vrednotah, ki so ukorenjene v evropskih pogodbah. Želimo doseči še globljo integracijo v Evropsko unijo. Potrebujemo nov zagon za doseganje novih priložnosti. Medtem, ko se pripravljamo na vrh sodnega partnerstva, smo razvili štiri prednostne naloge, ki jih je treba obravnavati na vrhu. To je pripravljenost Evropske unije za evropsko integracijo, za tiste države, ki se to želijo. Drugič, finančni instrumenti in finančna sredstva za pomoč eh, asociacije vzhodnih partnerjev. treba je tudi pokazati nove obveze za gospodarsko integracijo s to regijo in doseči čim višjo raven izvajanja. In četrtič, treba je povzročiti, tudi, omogočiti tudi več eh, podjetniških priložnosti in gospodarskih priložnosti. Treba je približati naše družbe s tem, da pride do medsebojnega spoštovanja vrednot. Kot ste verjetno slišali, smo ustanovili Evropsko šolo v Tbilisiju, kjer bomo združili veliko ljudi v vseh šestih vzhodnih partnericah in zato se zahvaljujemo komisiji. Želimo tudi seči integracijo znotraj mednarodno priznanih meja in vzpostaviti mir in stabilnost. To ključnega pomena za Gruzijo, kot eh, dobro veste, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Ruska federacija še naprej okupira nekatere a, regije, kot je Abhazija, Južna Osetija kjer imajo vojaške enote in infrastrukturo, s čimer kršijo sporazume. In referendum je bil izveden v Reginsvali in poleg tega eh, je Rusija še okrepila svojo vojaško prisotnost, kar predstavlja grožno za Gruzijo in za celotno regijo. Ne bom se spuščal v podrobnosti tega konflikta, vendar pa imajo tam zelo napredna vojaška infrastruktura in veliko vojaških enot in zmogljivosti. Vidimo stalno prisotnost vojaških enot v teh okupiranih območjih. To dokazuje, da Ruska federacija ne spoštuje sporozuma glede neuporabe nasilja in sile, tako kot to piše v petem odstavku sporozuma o prekinitvi ognja prisotnost Ruske federacije na teh okupiranih ozemljih dokazuje, mm, da potrebujemo mednarodno ureditev na teh ozemljih. To je, nujnega, to je nujno za vzpostavljanje miru. In to vpliva na humanitarne razmere v teh ozemljih. Okupacija je tudi povzročila veliko ugrabitev lokalnih prebivalcev. Vidimo, da je prišlo do diskriminacije tudi v Abhaziji in v regijskim vali. Registrirali smo veliko takšnih primerov, kjer so požgali hiše gruzicov v okviru investicijskega programa Ruske federacije, s čemer hočejo izkoreniti in uničiti vse gruzice v teh ozemljih, s čimer bi pospešili tudi priključitev teh ozemljih. V Abhaziji morajo sedaj registrirati tujce, s čimer omejujejo, omejujejo pravice tujcev za delo, v teh ozemljih, kar je še en dokaz za etnično čiščenje. Gruzice tudi silijo, da spremenijo svoje priimke in uh, narodnost v abhaško. Na tak način jih pritiskajo, da bi se odpovedali svojim koreninam ali pa da zapustijo to regijo. Gruzici imajo pravico, da se šolajo v svojem jeziku. Uh, imamo tudi veliko notranje rasenih ljudi in beguncev iz teh ozemlji zaradi etničnega čiščenja. Še vedno niso dobili pravice do tega, da bi se vrnili na svoje domove. To je del ruske strategije za izbris gruzijske identitete in da bi si priključili Abhazijo, Južno Osetijo in regijo Simbali. Gruzici nimajo vstopa v to zemlje, da bi tam opravljali svoje dožnosti. Rad bi se zahvalil vsem državam šancem, ki so poslali opozovalce v tej regiji. Gruzijska vlada želi izvajati politiko mirne rešitve konflikta. Pravili bomo vse politične in diplomatske možnosti za to, da bi rešili ta konflikt v dobri veri. Gruzija je izvedla vse zahteve medijacije sporazuma prekenitve v, uh, ognja. In skušamo si doseči vse obveze v okviru ženevskih pogovorov. Želimo omogočiti čim več koristi za gruzice na obeh straneh v okviru evropske integracije. Vendar pa potrebujemo večjo vključitev mednarodne skupnosti, še posebej Evropske unije, ki je opravila medijacijo med Rusijo in Gruzijo leta 2008. To je zelo pomembno za nedotakljivost gruzijskega ozemlja in takšno delovanje Ruske federacije ni dopustno. Rad bi se vam zahvalil, da ste omenili to vprašanje tudi v vašem poročilu in veselim se že našega sodelovanja z Evropsko unijo za mirno rešitev tega konflikta. Spoštovani prijatelji, naj še enkrat povdarim, da so dosežki vzhodnih partnerskih držav res veliki. Prosti vizni režim ni bil lahek cilj za Evropsko unijo zaradi migranske krize. Od marca, ko sem imel zadnjo priložnost tukaj spregovorim, bi vam rad izrazil hvaležnost Gruzicev za priložnost, ki so s tem dobili gruzijski podjetniki, študenti, umetniki in navadni državljani. Naj vam zagotovim, da smo vzpostavili vse možne mehanizme za to, da bi preprečili stranske učinke. Začeli smo z ukrepi gruzijske policije, kjer je to uh, potrebno. Skušamo tudi razložiti našim državljanom, kakšne so njihove pravice in dožnosti. Pomembno je, da se bomo sestali v tem zelo pomembnem dobju in tih pomembnih trenutkih. Najlepša hvala, da ste mi dali to priložnost, da lahko razložim naše namere in veselim se že vaših vprašanj. Hvala. Muchas gracias. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod minister. Sedaj pa bomo začeli z razpravo. Ker imamo zelo malo časa, bom dal vsem poslancem dve minuti in pol. Gospod Mamikin si je prvi kot poročeval za Gruzijo. Najlepša hvala, bom govoril kar latvijsko. Spoštovani gospod minister, Najprej bi vas rad lepo pozdravil v odboru AFET. Vem, kako intenzivno opravljate svoje delo, ko gre za izvajanje pridružitvenega sporazuma med Gruzijo in Evropsko unijo. Vesel sem, da je ta nov program zelo ambiciozen. Strinjam se z vami, da je Gruzija ena od redkih držav na svetu, kjer imajo državljani, Veliko zaupanje v Evropsko unijo podpirajo tudi evropsko idejo kot takšno. Na nek način bi vam zaradi tega lahko zavidali. Včasih imam občutek, da evropski državljani ne podpirajo evropske ideje tako, kot jo podpirajo gruzijski državljani. Hvala lepa vam, vaši vladi in premijeju tudi za izvajanje socialnih programov. To je zelo pomembno, če želite zmanjšati brezposelnost in povečati blagostanje v državi. Imam pa vprašanje za vas, če smem. Kakšna je vaša vloga v tej regiji? Kakšno vlogo ima Gruzija? Vi ste vodilni v tej regiji, ne samo med pridruženimi državami, temveč tudi med vsemi proevropskimi državami na območju Južnega Kaukaza. Zanima me, kakšna je vloga vaše države? Kaj bi si želeli storiti v regiji na tem področju? Hvala lepa, gospod Mamikins. Kolegica Andre Kjene, poročevalka za priporočila vezana na sporazum. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči in gospod minister. V veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim v odboru. Najprej bi rada pohvalila dosežke vaše države, kar zadeva to evropsko pot, kar zadeva demokratično preobrazbo in tudi kar zadeva članstvo vaše države v Evropski uniji. Rekli ste že, da evropska integracija ni zgolj zunanje političen cilj vaše države, temveč tudi notranje političen cilj. Veliko ste dosegli. Je pa res, da vas veliko dela še čaka. Zato vas sprašujem naslednje. Kateri so ključni izzivi, s katerimi se soočate pri izvajanju zavez iz pridružitvenega sporazuma, še posebej, ko gre za DCFTA? bi lahko povedali kaj več temu zvezi. Najlepša hvala. Kolegica Harms, predsedujoča parlamentarni skupščini Euronest. Dobro jutro tudi z moje strani, gospod minister. Kot je rekla že kolegica, zelo Dobro je, da ste prišli v Bruselj, še preden se bomo začeli pogovarjati o partnerskih državah in o njihovem odnosu z Evropsko unijo. Na parlamentarni skupščini Euronest bo govora o tem pa tudi na izjemno pomembnem vrhu, ki bo potekal jeseni v Bruslu. Zelo dobro je, da Gruzija skupaj z ostalimi partnerskimi državami in evropskimi institucijami podpira pridružitveni sporazum s tremi državami. Osredotočili ste se tudi na izvajanje pridružitvenega sporazuma, kar je zelo pomembno. Vaša država napreduje, vsi cenimo to. kakšna je naša naloga v razpravah, ki bodo potekale letos jeseni? Ta, da evropskim državljanom pojasnimo, da pridružitveni sporazumi predstavljajo del naše varnostne strategije. Tu ne gre zgolj za to, ali bo razvoj v sosedstvu boljši ali slabši. Pridružitveni sporazumi so pomembni, Poskrbeti moramo za celovito izvajanje pridržitvenih sporazumov. Vse skupaj je povezano ne samo s stabilnostjo v sosedstvu in s tem, da bi te države stopile na pot demokracije. To je zelo pomembno tudi z vidika evropske varnosti in stabilnosti. Po mojem mnenju tega ne moremo povdariti dovolj. Zelo pomembno je, da ste omenili tudi realne težave, ki jih imate zaradi konflikta s sosedo. Sosedska strategija trpi zaradi tega, kar mi imenujemo zamrzneni konflikti, ampak ti konflikti niso tako zamrzneni, kot bi lahko bili. Praktično se segrevajo, zato je zelo pomembno, da se ne prestrašimo tega bremena, ki ga ustvarjajo države, ki okupirajo ozemlja v sosednjih državah. Tudi tega se moramo dotakniti v okviru razprav pri družitvenem sporazumu. Še eno zadevo bi rada izpostavila. O tem vedno znova razpravljam z vašo veleposlanico in z veleposlaniki iz drugih sosednjih držav gre za notranji problem v Turčiji, kako to vpliva na države v našem sosedstvu. Ne želim se spuščati zdaj v podrobnosti, ampak bi pa javno rada povdarila, da Gruzija, Ukrajina in druge sosednje države morajo skleniti dogovor z Evropsko unijo glede prihodnje strategije, da ne bo predsednik Turčije svoje interne strategije izvajal tudi izven države. Hvala lepa. Veliko se vas je še prijavilo. Gospod Ščetina. Čekuji za slovo, pane predsedajci, dam ja, panove. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospe in gospodje, prosim, da si nataknete slušalke. Nas navštevajo. Gospod minister, hvala lepa, da ste danes naš gost. Hvala lepa tudi za zelo pozitivno poročilo, ki ste ga predstavili. Zelo pomembno je, da ste prišli v Bruselj teden pred zasedanjem Euronesta v Kijevu. Imam vprašanje v zvezi z Euronestom. Ukrajina in Gruzija sta zelo pomembni članici evropskega partnerstva. Kako bi lahko vplivali na nadaljni razvoj odnosov med Ukrajino in Gruzijo? kaj trenutno počne Sakašvili v Kijevu, vrhovna rada, torej svet. In gospod Sakašvili bi lahko vplivala na odnose med Gruzijo in Ukrajino. Gospod Sakašvili je predsednik ki se je boril proti korupciji v Gruziji. On se je zauzemal za to, da bi se država oddaljila od sovjetske preteklosti in se usmerila proti Evropi. Zanima me, kako vi gledate na te dejavnosti. Gospod Sakašvili ni navaden državljan, zato me to zanima. Hvala lepa, gospa Gomeš. Uh, uh, Hvala lepa, gospod minister, da ste danes z nami. Naj še enkrat povdarim, da odločno podpiramo ta proces konsolidacije demokracije, podpiramo integriteto vaše države. Zelo dobro se zavedamo da je zamrznen konflikt izjemno dramatičen in boleč, tu gre za okupacijo. Predvsem za razseljene osebe je to težavno. Živite v težavnem območju. Kolegica Rebeka Harms vas je spraševala o vaši sosedi v Turčiji, Rekla je, da si želi, da ne bi podlegli pritisku, da bi zapirali šole in pošiljali turške državljane iz Gruzije nazaj v Turčijo na zahtevo Erdogana. Me pa zanima konkreten primer, s katerim se je ukvarjal parlament nedolgo nazaj. Gre za azerbajdžanskega novinarja Muktavalija, ki je bil ugrabljen v vaši državi, nam lahko poveste kaj več o preiskavi okoliščin, v katerih je do tega prišlo. Kar zadeva interno raven, omenili ste uspešno reformo ustave skladno z Beneško komisijo. Veseli smo, da ste upoštevali pomisleke Beneške komisije, ampak vaš predsednik je vložil veto na osnutek in je nasprotoval temu, da bi od leta 2024 odpravili neposredne predsedniške volitve. Zanima me, kako vi gledate na ta proces, ali bo sorazmerni volilni sistem stopil v veljavo, če ja, kdaj. Še zadnje vprašanje glede pravosodja. Nekateri pravijo, da je tretji val pravosodne reforme zdaj zastav. Veliko kritičnih pripomb leti na gruzijskega sodnika na sodišču v Strasburu. Naj ne bi imel dovolj kompetenc, lahko poveste kaj več. Hvala, gospod Ostrevičius. Hvala, predsedujoči minister. Dobro jutro, lep pozdrav. Dobrodošli v Evropskem parlamentu v našem odboru vas vedno z veseljem sprejmemo, ste naš partner. Naš odbor je pripravil poročilo tudi na temo vrha vzhodnega partnerstva, ki bo potekal letos. Ugotavljamo, da obstaja precejšna razlika med tistimi, ki želijo uveljaviti načelo več za več. Mi se naklon, smo naklonjeni formuli vzhodno partnerstvo plus za tiste države, ki so že podpisale trgovinske sporazume, tudi pridružitvene sporazume. Zdaj imate na voljo ta instrument. Zanima me, kako ga boste uporabili v praksi, kako vi gledate na vse skupaj. Kako kako bi lahko pomagali Gruziji, Moldaviji in Ukrajini, po vašem mnenju? Kaj je s tem okrepljenim vzhodnim partnerstvom, ki naj bi zadeval najbolj napredne države vzhodnega partnerstva, ki naj bi med seboj tudi tesneje sodelovali? Ali bomo s tem okrepili tudi regionalno sodelovanje? Mi bi si želeli, da bi tudi vi med seboj tesneje sodelovali, Gruzija, Ukrajina in Moldavija. Da bi potem pozitivni učinek tega sodelovanja zajel tudi druge države v sosedstvu. V nedeljo vas čakajo občinske volitve. Nam lahko poveste, kaj lahko pričakujemo od Gruzije. Ta država bo polagala še en demokratičen izpit, ki je pomemben tako za vas, kot tudi za nas. Hvala lepa, kolega Schaffhauser. Merci, monsieur le ministre. Hvala lepa, gospod minister. Vi vodite evropsko bitko zelo dobro. Lahko bi celo rekel, da se malo preveč poslužujete politične latovščine. Imam pa vprašanje za vas. Recimo, da čez pet let Evropa ne bo več v procesu integracije, temveč dezintegracije, ker ji naprimer ne bo uspelo razrešiti gospodarskih, obrambnih in varnostnih težav med drugim. Gruzija je država dveh kultur. Nekje na sredini med Rusijo in Evropo je. Ali je prav storila, ko je sprejela enostransko vizijo in se usmerila v Evropo. Čez pet let Evropa ne bo več takšna, kot je danes. Čez pet let potem ne boste imeli niti partnerjev na zahodu, niti na vzhodu, kajti vzhodni partnerji bodo kljub temu še obstajali. In v teh pogojih me zanima, ali pravilno vodite zunanjo politiko. Ali je ta res v interesu vaše države? Hvala. Hvala lepa, kolega Korvin Mik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bom govoril polsko. E, pripomniti, že je. Naj vas prijazno spomnim na to, da imamo še eno težavo v Gruziji. Adžarija je bila neodvisna Sovjetska republika. In avtonomijo ni uničila vaša vlada, temveč vlada Sakašvilija. Osetja in Abhazija se etnično razlikujeta od Gruzije. Pravzaprav se bojita gruzijske vlade. Ađarja je bila v rokah koruptivne vlade. Ja, ampak slišim, da je tudi Gruzijo vodila koruptivna vlada gospoda Sakašvilja. Veliko lahko rečemo o gospodu Sakašvilju, ampak ko gre za boj proti korupciji, je gospod Sakašvili dejansko storil veliko dobrega za Gruzijo. Gospod Galer. Thank you very much. Hvala lepa. Lep pozdrav, minister, dobrodošli ponovno v našem odboru. Skupaj bomo morali razočarati vse tiste, ki stavijo na dezintegracijo Evropske unije in ki so skupaj z Moskvo na tej poti. Ne bo vam uspelo, tragična izbira bo pred vami, tako da lahko kar nadaljujete po tej svoji poti. Vi pa lahko nadaljujete po poti, ki vodi v Evropo. Nasplošno pozdravljam usmeritve vaše države. Številne zadeve, ki sem jih želel omeniti, so izpostavili že drugi kolegi. Imam pa konkretno vprašanje glede izvajanja DCFTA-ja. Na katerem področju se vam zdi se pojavlja največ težav? Gre tu za upravne težave, gre za politične ovire z katerekoli strani? kaj je tisto, kar bo otežilo izvajanje, predvsem na katerih področjih. Ustavo so že omenjali, zato bi vam bil hvaležen, če bi povedali kaj več o volilni zakonodaji. Kot kaže, ste odpravili prvotni načrt, da dodelite bonuse za največje stranke v okviru volilnega sistema. Uh, Vesel sem, da ste to odpravili, ker to ni bila dobra zamisel. Očitno so to odpravili tudi v drugih državah, kjer je to bilo v veljavi. Glede zunanje politike me zanima nekaj v zvezi z Turčijo. Turčija je ena od vaših sosed. Ta soseda je tudi južna povezava z drugimi državami. Ali vas ne skrbi razvoj dogodkov v tej državi, namreč ta država se oddaljuje od Evropske unije, nas izjemno skrbi notranja situacija v tej državi, ali to kakorkoli vpliva tudi na odnose z vašo državo? Hvala lepa, gospod Galar, gospod Francolika. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod minister, hvala lepa za predstavitev. Zanima me, kakšni so danes odnosi z Rusijo. Ali se z Rusijo pogajate? Kako se odzivate na informacijo o hibridni vojni, ki jo Rusija te dni vodi proti Gruziji? pri čemer upoštevajte tudi to, da je leta 2008 bilo prvič uporabljeno kibernetsko orožje strani Rusije proti gruzijskim silam. Zanima me tudi, kakšna je trenutna situacija glede beguncev. Številni gruzici namreč še vedno ne smejo nazaj na svoje domove v južni Gruziji oseti in Abhaziji. Ali ste izpostavili to vprašanje pri mednarodnih organizacijah, pri OVSE-ju, Svetu Evrope, Združenih narodih, ne zgolj pri Evropski uniji? Še zadnje vprašanje, ki ni najmanj pomembno. Gospod in gospodje, sam težko razumem to vprašanje, zato me zanima vaše stališče, gospod minister. Evropska unija in druge mednarodne organizacije se niso odzvale na gruzijsko vojno v letu 2008, vsaj ne tako, kot so se potem, ko je Rusija izvedla agresijo na vzhodu Ukrajine. Ni šlo za isto zadevo, zato me zanima, kakšno je vaše mnenje s tem v zvezi. Še osebno mnenje bi rad izpostavil. Gruzijo bi morali sprejeti kot članico Evropske unije ko boste seveda izpolnili vse standarde in obveznosti. Skladno s ciprskim modelom. Cipr smo sprejeli kot članico Evropske unije, čeprav je severni del Cipra okupiran strani Turčije. Tako možnost bi morali omogočiti tudi Republiki Gruziji. Evropska unija bo, kot veste, dala zgled s tem, da bo Gruzijo sprejela kot članico Evropske unije. Hvala lepa. Še gospa Modi. And, uh... Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister, da ste danes z nami. Premalo slavimo dosežke Tako da je vaša prisotnost tu izjemno dobrodošla. Hvala lepa tudi za vse tisto, kar ste povedali v zvezi s tem, kaj je Gruzija dobila iz tih odnosov z Evropsko unijo, z pridružitvenega sporazuma iz eh, DFCTA. Eden od razlogov, zakaj ste lahko užili koristi iz vsega tega in zakaj tudi podpirate Evropsko unijo je, ker so gruzijski državljani dejansko imeli koristi od tega. Tu ni šlo za neke odnose med vladami, ki bi koristili izključno vladami. Tu nismo odkljukali posameznih okvirčkov, ki smo jih bili dolžni. Državljani so imeli koristi od tega. Kot ste lahko razbrali na podlagi teh številnih pripomp, strani kolegov vas mi podpiramo. To ste lahko razbrali tudi v resoluciji. Upam, da ste to lahko začutili tudi na druge načine v okviru odnosa med Evropsko unijo in Gruzijo. Mi izredno tudi podpiramo ozemalsko celovitost vaše države, zato vas prosim, da tega ne pozabite. V svojih pripombah ste upravičeno izpostavili tudi seznam stvari, s katerimi se bomo morali ukvarjati v prihodnje. Bi bilo pa koristno vedeti, kakšne so vaše prednostne naloge v okviru tega seznama. Bliža se srečanje Euronesta, bliža se vrh v Bruslu. Kaj bi po vašem mnenju morali uvrstiti na vrh seznama prihodnih korakov? Hvala. Yes. Najlepša hvala, gospa Mudi. Gospod minister, beseda je vaša za deset minut. Yeah. Thank you very much. Uh, Najlepša hvala. Hvala lepa za veliko zanimanje, ki ste ga pokazali za Gruzijo. Hvala lepa tudi za zanimanje za to razpravo. Hvala tudi za zelo zanimiva vprašanja. S tem ste ponovno pokazali, kako predani ste Gruziji odnosom med Evropsko unijo in Gruzijo to izjemno cenimo. Zato bi se vam tudi rad še enkrat zahvalil. Veliko pomembnih vprašanj ste izpostavili. Na voljo imam zgolj deset minut, da odgovorim, zato bom skušal res na kratko odgovoriti na vse vaše pripombe. Najprej, kakšna je vloga Gruzije v regiji? Gruzija želi zagotavljati mir, varnost in stabilnost v regiji. To je politika, ki jo vodimo. Takšne odnose želimo spostaviti z državami v regiji. To je tudi gonilna sila pri vseh dejavnostih in reformah, ki jih izvajamo v Gruziji. V našem interesu je, da zagotovimo tudi interese evropskih prijateljev, želimo zagotoviti evropsko varnost, želimo biti del evropske varnostne arhitekture, pa tudi del. gospodarskih priložnosti, ki jih ponujate. Tesno sodelujemo z Evropsko unijo, pa tudi z osrednje azijskimi državami, z drugimi azijskimi državami. Mislim, da je Gruzija zanesljiv partner Evropske unije. Je del Evrope, lahko služi tudi kot pomembno vozlišče za poslovanje med Evropsko unijo in Azijo. Izpostavili ste tudi Turčijo večkrat. Skupaj s Turčijo sodelujemo pri strateško pomembnih projektih tudi za Evropsko unijo, naprimer Bakut, Bilisi, železniška povezava, Letos bomo ta projekt zaključili. Dolgo let se je gradil ta projekt. Azerbajdžan, Gruzija in Turčija so sodelovali. Pri tem projektu spostavili smo novo povezavo med Evropo in Azijo. Skupaj s tema dvema državama sodelujemo tudi pri strateških projektih, kot je naprimer zagotavljanje energije in plina Evropi. kaspijske vire želimo zagotavljati Evropski uniji. Plinovodi že obstajajo, nekatere plinovode obnavljamo, druge gradimo na novo. Gre za izjemno pomembne strateške projekte, ki nas povezujejo, vzpostavljamo dobro sosedske odnose nas seveda zanima uspeh teh projektov, želimo si uspešno sodelovanje, upamo in močno si želimo, da bodo nekateri procesi, ki so danes nekoliko sporni med Evropsko unijo in Turčijo, in da bodo vprašanja, ki zadevajo regijo, v prihodnje razrešeni. Še naprej bomo skupaj sodelovali, krepili euroatlantsko skupnost, evropsko varnost. Mi bomo partnerji v vseh teh smerih. Močno nas zanima sodelovanje ne samo z državami, ki sem jih omenil, tesne povezave vzpostavljamo tudi s pridruženimi državami. Omenili ste Ukrajino, Moldavijo. Kako naj izgleda sodelovanje, kaj naj stori Evropska unija za to, da okrepi reformne procese v teh državah? Želimo si okrepiti povezave med temi državami. Zelo aktiven dialog imamo tako z Moldavijo kot Ukrajino, kot pridruženima državama. Skupaj iščemo priložnosti za dodatno integracijo. Skušamo izkoristiti vse prednosti, ki jih ponuja pridružitveni sporazum. Na tej podlagi želimo potem tudi napredovati v odnosih z Evropsko unijo. Nas zanima njihov uspeh, zanima nas eh, uspeh pridruženih držav, nas pa zanima seveda tudi uspeh vseh držav v vzhodnem partnerstvu. Želimo si, da bi vzhodno partnerstvo obstalo kot pomemben projekt, pomemben projekt za vse članice. Ta duh je prisoten tudi tu. Upam, da bo prisoten tudi na vrhu. Obstajajo razlike, kar zadeva stopnjo približevanja in tudi raven ambicij glede same integracije, ampak ključna načela v vzhodnem partnerstvu podpiramo vsi še naprej skupaj oblikujemo prihodnost pri tem pomembnem projektu. Istočasno odpuščamo odprte tudi dvostranske komunikacijske kanale. Gruzija bo seveda z Evropsko unijo sodelovala preko pridružitenega sporazuma, preko drugih možnosti. Naslednje vprašanje, ki ste ga zastavili, je bilo, katere so vaše večje prednostne naloge v dvostranskem integracijskem procesu z Evropsko unijo smo jih navedli šest. Ena ključna prednostna naloga pa so politični signali, torej politična podpora, ki jo moramo še naprej zagotavljati pri evropskih prizadevanjih in težnjah Gruzije. Biti moramo zelo glasni. To je tudi tisto, kar nas bo privedlo k eh, večjim uspehom v prihodnje. Glede vprašanj, ki ste jih zastavili o notranjem stanju, še prej pa par besed o odnosih s sosednjimi državami. V letošnjem letu smo z Ukrajino zelo aktivno sodelovali. Naš premijer je obiskal Ukrajino, predsednik Ukrajine je obiskal Gruzijo. Ti odnosi temelijo na odnosih med posameznimi državami, ne na posameznih osebnostih upam, da bomo s tem lahko še okrepili odnose med državama. Interne zadeve, ustava kot prvo. Imamo zelo napreden, progresiven dokument, ki ga je podprla tudi Beneška komisija. Ta dokument je zelo progresiven z vidika zagotavljanja novih državljanskih, okoljskih, socialnih pravic, potem neodvisnost sodstva, svoboda medijev. Prvič v zgodovini Gruzije, kot rečeno, je začrtana tudi euroatlantska pot. Gre za izjemno pomemben dokument, ki predstavlja pomembno podlago za odnose med Evropsko unijo in Gruzijo. Upam, da bo to prepoznaven dokument tako na interni ravni, kot tudi izven države. S temi spremembami bomo zagotovili več političnega pluralizma in ponudili več priložnosti tudi za opozicijo. odprava sistema bonusov, to je bila še ena koncesija vladajoče stranke s tem v zvezi. Naprimer, še ene predsedniške volitve naj bi imeli s pomočjo neposrednega glasovanja. Spremenili smo volilni sistem. To velja tako za predsedniške volitve kot za parlamentarne volitve. Ampak ampak eh, šele leta 2024 bo začel veljati ta nov sistem, je pa to velik dosežek naše države. Glede ostalih volitev, trenutno smo v predvolilnem procesu. 21. oktobra nas ponovno čakajo lokalne volitve. Nedavno so bili pri nas tudi IRA, NDI, OVSE, s svojimi opazovalci, več institucij prisotnih na terenu. Vse izjave kažejo na to, da imamo svoboden volilni proces. Pripričan sem, da bo to še en velik uspeh naše demokracije. Uh, iz Gruzija si želi zagotavljati pravice in priložnosti za vse svoje državljane in Evropska Gruzija je zavezana z evropskim standardom, si prizadeva za integracijo v Evropsko unijo in to je prava pot za poenotenje, za združitev, za pridobitev eh, osetskih in abhaskih državljanov, ki jih želimo povezati v skupnost, kar bo koristilo vsem državljanom Gruzije. Počnemo vse, kar je v naši moči zato, da bi eh, širili vpliv našega demokratičnega razvoja, gospodarskega razvoja, zato, da bi ta dosegal vse gruzijske državljane, vključno s tistimi, ki eh, živijo v omenjenih regijah. Kar pa zadeva notranje razseljene osebe, moram reči, da. smo sprejeli vrsto odločitev. Eh, resolucije so bile sprejete na ravni Generalne skupščine in eh, Sveta za človekove pravice. Ta je bila prvič sprejeta letos marca. In omenjeno je bilo med drugim tudi, da bi moral visoki komisar za begunce imeti možnost dostopa do teh regij. Zaenkrat se to ni zgodilo. Imamo tudi podporo evropskih držav za to resolucijo in nameravamo še naprej delati na tem z vašo podporo, zato da bi ti mednarodni instrumenti dejansko se uveljavili in prinesli rezultate. Glede notranje razcenjenih oseb smo letos deležni močnejše podpore kot v prejšnjih letih. V svetu Evrope obstaja redno poročilo generalnega sekretarja in potem je tu še poročilo oziroma sklep sveta ministrov, ki tudi govori o resnih kršitvah na ruski strani ter o izvajanju nadzora nad eh, kopiranim ozemljem ter o obveznostih, ki jih je potrebno izpolniti. To ne zadostuje. Delamo ne samo preko mednarodnih organizacij, ampak tudi v formatih, kot so naprimer mednarodni pogovori v Ženevi. In upamo, da bomo tudi s podporo Evropske unije in podporo držav članic dejansko prišli do trenutka, ko bo zadeva ustrezno rešena, ko se bodo notranje razseljene osebe lahko vrnile na svoje domove, ko bodo zagotovljene človekove pravice v enotni Gruziji znotraj njenih mednarodno preznanih meja. Žal mi je, da ne moram odgovoriti eh, na št še ostalo vprašanje zaradi časovnih omejitev, ampak v prihodnje bomo imeli še priložnost nadaljevati s tem dialogom. Najlepša hvala. Najlepša hvala, da ste odgovorili na vsa vprašanja. Thank you. Carré Bougeron. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we come to. Torej, gospe in gospodje, dragi kolegi, prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je peta točka. Lepo prosim, če se pogovarjate zunaj, pravi predsedujoči, torej pri tej točki eh, bomo morali pohiteti, ker imamo čas samo do 10.11 tako da bomo kar se da učinkoviti. Letno poročilo o izvajanju skupne zonanje in varnostne politike gre za drugo izmenjavo mnen o mojem poročilu na to temo. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so prispevali k besedilu, zlasti pročevalcem v senci iz političnih skupin. Imeli smo zanimiv sestanek, na katerem smo se dogovorili glede 24 kompromisnih predlogov sprememb. To je bilo zadnjo srečanje s poročevalci v Senci. Na zahtevo nekaterih kolegov sem sam uložil še nekaj predlaganih kompromisov, med drugim o e, skupni ob, obramni politiki, kot e, ste nekateri želeli, tako da smo vključili tudi močno sporočilo o tem, Eh, potem so tu predlogi o razvoju dogodkov na Bližnem vzhodu, v Iranu in pa še o proračunu za področje obrambe, kar je predlagal eh, odbor za varnost. Upam, da bo s temi novimi dopolnitvami besedilo še bolj celovito. Eh, za konec še ena pripomba. Namreč vse med vami bi bi omenil, bi, bi opomnil, da imamo tudi poročilo o skupni varnostni in obramni politiki ter različna regionalna poročila, ki jih bomo še obravnavali. Tako da se sam nisem želel preveč osredotočati na posamezne države oziroma regije ali celine in da sem se tudi želel izogniti nekakšnemu enciklopedičnemu pristopu, temveč sem eh, želel izpostaviti predvsem strateški vidik. Tako da še enkrat najlepša hvala vsem pročevalcem v senci in poslanskim skupinam za dobro delo. Zdaj pa kar dajem besedo pročevalcem v senci. Gospoda Flekenštena danes ni z nami, tako da je gospa Piri prva. Najlepša hvala, predsedujoči. Ja, danes nadomeščam Knuta, ker nažalost ni z nami, ampak v njegovem imenu in v imenu skupine socialistov in demokratov bi želel povedati, da ste imeli dober in ploden sestanek poročevalcev v senci, da so kompromisni predlogi močni in dobri in da bodo pripeljali do dobrega besedila o e, eh, SZVP. E, Tudi on podpira to, da se ne osredotočate preveč na posamezne države in da zagotovite čim bolj ravnotežen dokument. In, eh, Zahvaljuje se vam kot poročevalcu in ostalim poročevalcem v Senci za dobro sodelovanje. Hvala. Najlepša hvala, gospa Piri, za prijazne besedi. Zdaj pa gospod Pajt, ki nadomešča gospod Hansa Van Bana. Najlepša hvala. V imenu skupine Alde. Naj tudi sem povdarim, da gre za dobro močno besedilo, ki ga podpiramo. Številna problematična vprašanja so omenjena v besedilu, naprimer eh, rusko nasilje v Ukrajini, eh, vedenje Rusije na globalni ravni, boj proti terorizmu, migracije in tako dalje. Zelo me veseli tudi, da je specifično govora o nekaterih prejčih vprašanjih, naprimer o potrebi po boljšem obramnem sodelovanju v Evropski uniji. Potrebno je okrepiti sodelovanje v Evropi na tem področju. Še nekaj, kar je vedno bolj pomembno, je kibernetska varnost, ki jo je potrebno okrepiti in to mora biti v večji meri vključena tudi v skupno zonanje in varnostno politiko, eh, vse v zroko v roki z NATO. Še enkrat hvala poročevalcu ter poročevalcem v senci, kot rečeno, Alde podpira to besedilo. Hvala. Najlepša hvala. In zdaj za GUE NGL, gospa Lözing. Najlepša hvala. Čeprav je pristop poročevalca tak, da poskuša pristopati k temu poročilu, kar se da praktično in da gre za eh, zunanjo in varnostno politiko, se nam vendarle zdi zelo problematično, da nikjer ni upoštevano dejstvo, da večina eh, razlogov oziroma povodov za spore je socialne narave, da gre za posledice eh, podnebnih sprememb eh, in tako dalje. Torej, poročilo nekako dajo tist, da bi lahko se to reševali po vojaški poti. Nobeden od naših predlogov, ni vključen v kompromisne predloge, vseeno pa menimo, da v poročilu je nekaj dobrih elementov, zlasti podpiramo kompromisa 8 in 17. Ne bom se spuščala v podrobnosti glede vsebine. Pri drugih kompromisih pa naša temeljna stališča Eh, niso eh, združljiva z njimi, zato jih zavračamo. Zlasti to velja za tiste kompromise, kjer so vključeni predlogi desnih in desnofašističnih strank. Tega žal eh, nismo uspeli eh, izključiti, tako da bomo vložili manjšinsko poročilo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Lözing. Hvala za vaš prispevek po pričakovanjih. Gospod Schaffhauser. No, lahko uh, izgovorite moje ime tudi po nemško, konec koncev je švicarsko-nemškega porekla. No, tudi mi ne podpiramo tega besedila, vendarle pa eh, dovolite, da eh, dam svoj prispevek k tej razpravi. Če eh, pogledamo predloge našega predsednika, ki govori o evropski eh, suverenosti, eh, In tako malo manj formalno zavrača določene nacionalne perspektive, pa vendarle je potrebno biti dosleden, kar pomeni, da potrebujemo pravi proračun za eh, eh, evromoče, pravi proračun za Evropsko unijo. Tega pa zaenkrat Nemčija ne podpira. Torej, lahko rečemo, eh, kar želite, ampak lahko smo v nacionalni perspektivi in zavračamo evropsko perspektivo ali pa eh, lahko zagovarjamo evropsko perspektivo kot vi. Ampak v tem primeru moramo priznati, da potrebujemo pravi evropski proračun. Ne moremo po eni strani reči, da, so, da, da smo proevropski, po drugi strani pa zavračati pravega evropskega proračuna. Tako, najlepša hvala. Okay. Hvala, gospod Schaffhauser še kak komentar z vaše strani? EKR, zeleni, EFDD? Ne? Dobro, potem pa naj vas upomnim še na časovnico. Glasovanje v odboru za zunanje zadeve bo 6. novembra. Glasovanje na plenarnem zasedanju pa bo potekalo decembra. Najlepša hvala za vaše prispevke. Zdaj pa lahko gremo že kar na šesto točko dnevnega reda, kar pomeni, da smo 15 minut zgodnejši od predvidenega uh, urnika. Gre za priporočila eh, Svetu komisiji in službi za zunanje delovanje o Hongkongu 20 let po predaji. Zdaj pa, če dovolite, bom predsedovanje predal nazaj gospodu Kosovu. Bueno, vamos a celebrar el punto 6, un debate. Sedaj gremo na šesto točko, gre za priporočilo Evropskega parlamenta svetu komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o Hongkongu 20 let po predaji. Danes Hongkong predstavlja en najpomembnejših trgovinskih in finančnih centrov na svetu. Hongkongčani pa uživajo zelo visok življenski standard. Sedaj pa bomo predali besedo gospodu Elinu Smithu, ki je poročval za to temo. Uh, hvala lepa predsedujoči. Na kratko bom predstavil priporočilo. Gre za eh, obsežno delo in hvala vsem, tudi sekretarjatu in sodelovcem ter vsem iz moje ekipe, ki so pri tem sodelovali. Uh, Sestali smo se z Marsikom, s eh, predstavniki naše misije, s službo za zunanje delovanje in vse te razprave so prispevale k poročilu. Eh, poleg tega smo želeli ostati čim bolj faktični, eh, osredotočeni na dejstva in želeli smo izkoristiti poglede držav članic ter se osredotočiti na to, kakšne stvari so v Hongkongu, kajti konec koncev gre za pomemben del pomembne partnerice Evropske unije in imamo možnost vplivati na tankašne dogodke. Nismo želeli biti preveč kritični, preveč kazati s prstom, kajti marsikaj se lahko naučimo, kar zadeva, naprimer, eh, ravnanje z odpadki in marsikaj drugega. Potem pa je tu tudi eh, stanje demokracije, eh, pravna država, delovanje eh, države. Skratka, eh, upam, da bom prijel tudi vaše predloge sprememb, kajti eh, želim biti čim bolj odprt in vključujoč in se že veselim vaših morda tudi vprašanj in komentarjev. Najlepša hvala, sedaj pa prejem besede pri časnem sencu. V senci prva je gospa Šujca. Hvala lepa. Hvala gospodu Smetu za osnutek poročila in tudi eh, zahvala vsem v sekretarijatu in mojim eh, sodelavcem, ki so mi pri, pomagali pri pripravi mnenja. Sem poročevalka v senci, kot veste. In nekaj časa imamo še za vložitev predlogov sprememb do 24. oktobra in poskušali bomo seveda prispevati k izboljšavam vašega poročila. Hongkong je pomemben trgovinski partner za Evropsko unijo, zato smo zelo pozorni na to državo, pomembno je tudi stanje demokracije. No, eh, Hongkong je 15. na eh, seznamu evropskih gospodarskih oziroma trgovinskih partnerjev in je više na lestvici od številnih večjih vele sil. Evropska unija in Hongkong sta okrepila sodelovanje na področju visokega izobraževanja v okviru programa Erasmus, ter tudi preko drugih programov z področja mobilnosti. Eh, obstaja sodelovanje z vrsto evropskih univerz, tako da se že veselim eh, poročila, ko mu boste dodali tudi predloge sprememb in dopolnitve. In še enkrat hvala za vse delo, ki ste ga opravili. Hvala. Hvala, Jarla Palavra. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Lajnen. Ja, eh. Najlepša hvala, predsedujoči. Uh, opravičiti moram gospoda Picolo, ki je naš poročevalec v senci in danes žal ne more biti tu, ampak glede na to, da, je, da sem predsednik delegacije za Kitajsko, je to tematika, ki tudi mene zelo zanima. Hvala poročevalcu za poročilo. Mislim, da nudi dober pregled nad razmerami v Hongkongu 20 let po predaji. Hongkongu v zadnjih letih nismo namenjali veliko pozornosti. E, dve resoluciji smo sicer pripravili, ampak načeloma, kar zadeva razmere v državi, nismo povedali kaj dosti. Zato je to poročilo zdaj pravzaprav e, nujno, kaj ti skrajni čas je, da se začnemo zopet bolj intenzivno ukvarjati s to zanimivo državo. Uh, v središču mora biti razmislek o eni državi z dvema sistemoma. To je bilo obljubljeno za obdobje eh, 50-ih let, 20 let je minilo, 30 jih je še pred nami. In tu je mogoče podati nekaj pripomp o tem statusu. Videli smo pri različnih eh, intervencijah iz Pekinga, Eh, in različnih posegih v demokracijo v Hongkongu in takšna demokratična gibanja, da eh, eh, obstajajo težave, številni novinari ne pišejo več tistega, kar bi želeli pisati, potem je tu tudi vrsta dogodkov, ki niso skladni z obljubo, da bo Hongkong demokracija z neodvisnim sodstvom, neodvisnimi mediji, s političnim pluralizmom ter z zagotovljenimi temeljnimi pravicami za državljane. Sveda je tudi, so tudi protesti v Hongkongu šli zelo daleč, obstajajo skupine, ki nim, si ne želijo samo ene države z dvema sistemoma, ampak neodvisnost Hongkonga. Mi smo vedno zagovarjali politiko uh, ene kitajske in tudi naše pripombe bodo šli v to smer. No, poročevalec je razmišljal tudi o vseh težavah, ki, s katerimi se sooča vele mesto. Pri več milijonih prebivalcev ima Hongkong vse težave, ki jih poznajo vele mesta, od oskrbe z elektriko, ravnanje z odpadki, priseljevanja in tako dalje. In to moramo imeti pred očmi, ko se ukvarjamo s Hongkongom. Menim, da Evropska unija uh, uh, mora imeti tesen odnos s tem, uh, s, s tem čudovitim mestom in nedvomno bo to uporočilo tudi popotnica za naslednjo etapo naših odnosov. Hvala. Hvala, senjor Belder. Najlepša hvala. Besedema gospod Belder. Ja, ja, Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Poročilo gospoda Smita sem prebral eh, z veliko veselja tudi sprič poročil v tisku, ki sem jih prebrali to spoleti o razmerah v Hongkongu. Tam je bilo veliko govora o uh, identiteti prebivalcev Hongkonga in o odnosih s celinsko Kitajsko. Potem, ko sem prebral vaše poročilo, pa ugotavljam, da je poročilo zelo primerno, natančno in uh, razumno, tako da vam za to čestitam. Če dovolite, pa še en komentar v zvezi s točko J. Tam pravite. V zvezi eh, z eno državo in dvema sistemoma. Eh, no, tu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 Eh, unesli spremembe, s katerimi bi bilo besedilo bolj uravnoteženo. Ampak še enkrat najlepša hvala za vaše delo. Poročilo je res odlično, dejstva so ustrezno predstavljena, tudi tolmačenje dejstva je ustrezno, tako da se res veselim nadaljnih konstruktivnih srečanj eh, na poti proti končni različici tega poročila. Najlepša hvala. Strinjam se s kolegi da gre za dobro besedilo. Kot vemo, se je Hongkong razvil v odprto živahno družbo in še naprej moramo podpirati tak razvoj ter spoštovanje načela ena država, dva sistema. To je ključno za uh, eh, nadaljni uspeh kar nekaj vprašanj je perečih in je potrebno o njih govoriti, vedno več nagledevanja opozicijskih strank, težave z demokracijo, šibitev svobode tiska, eh, vedno tesnejši nadzor nad občutljivimi knjigami, izginotja ljudi, vse to so vprašanja, s katerimi se moramo ukvarjati. No, če upoštevamo tudi napetosti na korejskem polotoku, moramo tu govoriti o vprašanju pranja severnokorejskega denarja v Hongkongu. E, to je tudi predmet resolucije Združenih narodov, ki prepoveduje e, skupna podjetja z Severno Korejo. Najlepša hvala. Besedo ima sopet gospod Šmit. Uh, Najlepša hvala. Hvala kolegi za vse komentarje. Uh, vsekakor imam občutek, da želite močnejše besedilo, ampak eh, veliko diplomatskega občutka bo potrebno, da vse to vključimo. No, veliko je pomembnih točk. Eh, univerzitetno sodelovanje, gospodarski odnosi. Veseli me, da se strinjate, da je pravi trenutek, da pogledamo, kaj se dogaja v državi, eh, kakšni so naši odnosi. 20-letnica je dober povod za to kar zadeva eh, to, kar je povedal gospod Jolajnen, da nekateri akteri želijo neodvisnost Hongkonga. Eh, no, mi izredno priznavamo suverenost Hongkonga, tega ne postavljamo pod uh, vprašaj. Vemo, da so razprave znotraj Hongkonga nekoliko drugačne, ampak glede na dejstva mislim, da je naše stališče ustrezno No, kar zadeva večjo ravnoteženost v odstavku J, zato sem odprt, eh, tako da bom eh, z veseljem pregledal vaše predloge sprememb, kar pa zadeva to, da bi vključili sklic na Korejo in pranje denarja. Eh, večkrat eh, nakazujemo na širši kontekst, eh, naprimer dialog s Tajvanom in tako dalje. Vsekakor eh, Hongkong ne živi v izolaciji, tako da bi bilo koristno vključiti tudi te vidike in pranje denarja je seveda zelo pomemben problem. Ne, ne samo zdaj, tudi že pred leti. To je področje, kjer lahko vsi še kaj storimo. Tako da mi se zahvaljujem vsem za konstruktivne komentarje in upam, da bo končna različica deležna čim več konsenza. Najlepša hvala, gospod Smith. Na vas spomnim, da je rok za vložitev predloga spreme 24. oktober 11. 20. novembra pa bomo imeli še eno sejo odbora AFET. S tem je ta točka zaključena, ker bomo naslednjo točko imeli skupaj z odborom za razvoj. Prekinjam sejo do 11.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 Spoštovani kolegi, zdaj gremo na zadnjo točko na dnevnem redu, govorimo o španščini. Zadnja točka na dnevnem redu je trenutno stanje v Srednje Afriški republiki. Ta točka je obravnavana skupaj z odborom za razvoj. Rad bi pozdravil naše goste iz Evropskih inštitucij. Imamo zvršnega direktorja za Afriko Kuna Ferveke in direktorica za Zahodno in Srednjo Afriko pri Generalnem zgradu za mednarodno sodelovanje Karla Montezi in vodjo note za Severno, Zahodno in Srednjo Afriko pri Generalnem zgradu Eko Suzane Malan in gospoda Nadžata Roždija, ki je namestnik za posebnega predstavnika za več razsežnostno integriranost Evrazijsko misijo Združenih narodov v Srednjaški republiki Minuska. Najprej bomo slišali, kakšen je splošni pristop Evropske unije, izvr, kar bo predstavil izvršni direktor. Potem pa bomo imeli še posebnega predstavnika Minuske. Podarili smo v zadnjem poročilu Evropskega parlamenta posebne izzive, s katerim se sooča Srednja Afriška republika. Situacija v tej državi se je nažalost poslabšala, prišlo je zaostrenje nasilja različnih sil, kar je povzročilo ogromno civilnih žrtev. Ta država potrebuje mednarodno pomoč in zato bomo obravnavali razmere v tej državi vseh možnih vidikov, z političnega vidika, z varnostnega vidika in z humanitarnega in razvojnega vidika. Najprej bomo dali besedo podpredsedniku odbora Deve, Steblisu Kolguju. Gracias, eh, Javier. Thank you very much. Najlepša hvala. Najlepša hvala, Javier. In hvala tudi komisiji, da je pristala na to, da nam poroča o situaciji v Srednjeafriški republiki. Kar moramo storiti sedaj ni samo, da razpravljamo o stanju v tej državi, ampak da tudi premislimo o tem, kaj lahko storimo v prihodnosti. Do leta 2014 eh, je bila Srednje Afriška republika sirota, kar se človekovne pomoči tiče, kaj ti dobila je zelo malo mednarodne pomoči. Čeprav so prebivalci te države en, ena najrevnejših v tej celini. Bilo je veliko državnih vojn, veliko nasilja in veliko pomankanje delovanja vladnih in javnih inštitucij. Od leta 2013 je bilo skoraj 13 eh, milijonov srednjeafričanov razseljenih, kar predstavlja skoraj 20 odstotkov prebivalstva leta 2014. Po letu 2014 pa je mednarodna skupnost in tudi Evropska unija sprožila ukrepe za vzpostavljanje miru in za spodbujanje razvoja. Julija leta 2014 so Francija, Nemčija in Nizozemska vzpostavili skrbniški sklad BQ, ki znaša približno 64 milijonov evrov, kar smo medtem povečali na 130 milijonov. Ostalo nam je 610 milijonov evrov. V medijih ne slišimo veliko o stanju v Srednje Afriški republiki. Vendar pa kaže, da se stanje ni izboljšalo. Od prvih mednarodnih pobud. Imamo nekaj zelo dobrih novic da bili smo nov mirovni načrt za spravo Afriške unije, vendar pa nasilje še vedno traja, kar je zelo alarmantno. Stanje na področju varnosti in človekovne pomoči in humanitarne pomoči je zelo zaskrbljujoče kar so poročali Human Rights eh, Watch in tudi druge organizacije. Prišlo je do obijanja civilistov, do posilstev, do spolnega nasilja, celo nad otroki, prisilno razseljevanje. Vse kaže, da je situacija šla izpod nadzora. Junija, prvič v dveh letih, se je število notranje razseljenih ljudi dvignilo nad polovico milijona. Skoraj enako število pa jih živi kot begunci v sosednjih državah. Vsi vemo, da se stanje slabša, obstaja kar nekaj izzivov. Danes lahko slišimo pomembne odgovore na vprašanja in to so, kako spremeniti strukturo v tej afriški državi, zato da bi jih bi državljane lahko zaščitila, kako preprečiti izsiljevanje, nasilje in konflikt. Zato, da bi lahko spostavili razmere za mir. Tretje vprašanje. Kako bi lahko zaustavili nasilje in potem razložili, razorožili in integrirali oborožene enote med tem, ko bi istočasno spodbojili spravo? Četrto vprašanje. Kako lahko zagotovimo, da najnujnejša človekljubna pomoč pokrije najnujnejše potrebe. In še zadnje vprašanje. Kakšno vlogo lahko odigra Združeni narodi in tudi Evropska unija onkraj tega, kar smo že storili do sedaj? To so ključna vprašanja. Besedo pa predajam Kunu Frvakeju, ki je zvršni direktor za Afriko da nam poda nekaj opogleda v stanje v tej državi. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni, najlepša hvala, da ste si vzeli situacijo za razpravo o stanju v Srednjeafriški republiki in tudi zato, da ste nam zastavili primerna vprašanja. Skupaj bomo skušali odgovoriti službo za znane dejavnosti z Grand Ratom in z Eko na ta vprašanja. Naj vas opomnim na to, kakšna je bila situacija leta 2013 in 2014, takrat se je ta država soočila z najhujšo krizo v svoji zgodovini. Prišlo je do visoke stopne nasilja nekaterih skupin proti miliciji. To so zaustavili francozi sa, z enotami Sagari in pa tudi enot in um, miroljubnih operacij iz drugih narodov Evropske unije, vendar pa to ni bilo dovolj. Glede razvojnega sklada naj povdarim konferenco v Bruslu, ki je organizirala Federica Mogherini novembra leta 2016, kjer je država po volitvah predstavila nacionalni načrt za mir in spravo takrat smo zbrali več kot dve milijardi evrov za tranzicijo in obnovo te države. Volitve, ki so potekale leta 2015 in 2016, so bile financirane z evropskimi sredstvi. In kljub težkim razmeram so bile volitve uspešne. S potem je bila zaključena politična tranzicija in uspelo nam je spostaviti ustavni red predsednika odere in vlade. Čeprav je mednarodna skupnost pokazala veliko podpore, moramo priznati, da je konec leta 2016 in tudi letos prišlo do, kot ste dejali, poslabšanja situacije na varnostnem področju. Prišlo je do obnove nasilja in konfliktov. Vlada, kot ste dejali, ni zmožna zagotoviti boljšega življenja in varnosti za svoje državljane. Videli smo, da je prišlo do ponovnega spora med različnimi oboroženimi enotami, več kot 800 jih je bilo obitih leta 2016 in milijon cela dva ljudi je bilo razseljenih. Prišlo je do nasilja med obraženimi silami, za nadzor nad viri, kot je zlato, diamanti, gozdovi in povezave z, s Kongom in Sudanom. To je tesno povezano z eh, redom in z varnostjo. Zelo težko vlada vzpostavlja red in mir v tej državi. Prišlo je do trenja med etničnimi skupinami in drugimi skupnostmi s političnim pridihom. To je zelo zaskrbljujoče, ker to vključuje sovražni govor, nasilje med različnimi skupnostmi, še posebej na jugovzhodu, kjer do sedaj ni bilo nasilja. Še posebej v Bangasuju, kjer je več etničnih konfliktov. Treba je zagotoviti varnost za misijo Združenih narodov Minuska, ki delajo vse, kar lahko, zato da zaustavijo nasilje in da zaščitijo civiliste, vendar pa se sooča z veliko izzivi, zato da izvaja svoj mandat. Tudi sama je žrtev napadov. Nekaj članov modrih čelati je bilo obitih letos. Najbolj aktivna enota Minuske prihaja z Portugalske, ki daje na voljo enote za hitro ukrepanje. Sedaj poteka strateški pregled Minuske in enot v New Yorku. Upamo, da bomo rezultatom lahko okrepili misijo. Dobili bomo tudi poročilo generalnega sekretarja Guterreša, ki bo objavljeno ta teden. Jasno je, da kljub večjim zmogljivosti Minuska ne bo zmogla zagotoviti miru na celotnem ozemlju. To mora biti del političnega procesa. Evropska unija je tukaj zelo dejavna, tam imamo enote za vojaško urjenje, s katerimi urimo dva bataljona nacionalnih varnostnih enot. Ta mandat bo potekal v septembra 2018. Izurili smo že dva bataljona, vendar pa mora biti to del področja za obrambo in varnosti. Sedaj poteka strateški pregled te misije, zato da bi lahko podaljšali mandat za nadaljni dve leti. Nudimo tudi kontinuirano pomoč policiji in pa vojaški policiji s tesnim sodelovanjem Združenih narodov, ki vodijo misijo na tem območju. Edina rešitev pa je, da dobimo celovit politič, celovita politična rešitev z mirovnim sporazumom in spravo. Takšen proces, po našem mnenju, in mislim, da je to sedaj splošno sprijeta, da dobimo verodostojno vlado, ki bo na novo izvoljena, ki bo vodila ta proces, seveda s pomočjo mednarodne skupnosti. Vladi pomagamo, tam smo, tja smo poslali tudi eh, strokovnjake, ki pomagajo in vodijo celovit mirovni sporazum. Lahko tudi nagradimo afriško pobudo Afriške unije, v okviru katere naj bi pritegnili sosednje države Srednje Afriške republike te države imajo zelo pomembno vlogo. In vse, vsi ti konflikti so povezani z sosednjimi državami, kjer bo sedaj Kongo, Brazavil, Čad, Gabon in tako bomo dobili mirovni načrt iz Librevila za medijacijo, za sporazum med vladnimi in drugimi oboroženimi enotami. Obstaja kar nekaj razlik med načrti vlade Združenih narodov in zaradi tega je Evropska unija zbrala vse strani 21. junija, da bi zagotovili, da bi vse pobude združili, tudi Sante Džidža, da bi lahko spodbudili izvajanje teh sklepov v okviru pomoči mednarodne skupnosti in da bi tudi pri priznali vodilno vlogo vladi. Z političnega vidika se poteka okrog tega koncepta. V naslednjih tednih moramo poskrbeti za to, da bo prišlo do izvajanja, da stopimo v stik z obroženimi silami, da odložijo orožje in da imamo možnost za pregled izvajanja pravice in pa pričemo nekaznovanost. To je zelo pomembno za nas, da se borimo proti nekaznovanosti, ko gre za zločine proti človeštvu. In s predsednikom parlamenta smo se pogovarjali tudi o splošni oprostitvi, kar bi lahko povzročilo še nadaljne konflikte brez pravice in sprave ne bo trajnostnega miru v tej državi. To je zelo krhko ravnovesje, ki ga moramo doseči v okviru afganske pobude. Imamo tudi odbor za spravo in mir, ki ga podpiramo. Imamo tudi posebno sodišče za zločine, kar podpira tudi mednarodno sodišče. Imamo tudi poročilo zrah narodov o kratenju človekovih pravic, kar bo razkrilo dejstva in upam, da bo to posebno sodišče lahko kmalo začelo s preiskavo. tesno sodelujemo s tem delom, smo dnevno na vezi z vsemi eh, deležniki v tej regiji. Srednja Afriška republika je država, kjer Evropska unija deluje z vsemi možnimi inštrumenti za politiko, za razvoj, za humanitarno pomoč, za varnost. To je dobro, vendar pa je nažalost tudi država, ki je malce pozabljena v mednarodni skupnosti. Zato moramo poskrbeti za to, da ne obravnamo samo Sahel in afriški rok, ampak da se osredotočimo tudi na Srednje Afriško republiko. Če bo v srčju Afrike šlo vse narobe, se bo konflikt razširil tudi na sosedne države, zato gre tukaj tudi za strateški interes poleg humanitarne razvojne pomoči. Tukaj bom zaključil, prepričan sem, da bodo kolegi lahko dopolnili moja predstavitev z vidikom človekovne pomoči. Najlepša hvala. Sedaj pa. Damo besedo Karli Montezi, ki je direktorica za Zahodno in Srednjo Afriko pri Generand Grato Eko. Hvala lepa. Trije kolegi smo tu. Želimo pokazati, kaj počne Evropska unija. Evropska unija deluje na podlagi integriranega pristopa. Zato se bom skušala izogniti komentarjem o politični situaciji, ki jo je ravno kar opisal Kun. Ne bom govorila o humanitarni situaciji, namreč kolegica se je ravno kar vrnila iz Srednje Afriške republike in bo lahko tudi bolj podrobno predstavila res hudo trenutno humanitarno stanje v Maliju. Tako da se bom skušala osredotočiti na vidike, ki so bolj vezani na razvoj oziroma osredotočila se bom na tisto, kaj počnemo v odziv na krizo. Predvsem bi vas rada upozorila na to, da Evropska unija ponuja obsežno podporo Srednje Afriški republiki. Mi smo tam prisotni tako s pomočjo humanitarno kot razvojno pomočjo tekom celotne krize obdobja krize in vojne smo bili prisotni tudi, ko so volili novega predsednika, smo bili prisotni. Komisija je skupaj službo za zunanje delovanje organizirala tudi konferenco, ki jo je omenil Kun. Gre za mednarodno konferenco, na kateri smo pozvali, da naj se takoj prične izgradnja države. Sodelovali smo s številnimi državami v tem kontekstu, pripravljali strategijo želimo konsolidirati mirovni proces, potem je tu še strategija za ponovno izgradnjo države. To je pripravila država sama ob pomoči in podpori Združenih narodov in Evropske unije. Državo smo želeli spodbuditi k temu, da sama pripravi strategijo, da sama opredeli prednostne naloge za svoj nadaljni razvoj. Humanitarna situacija, veste kakšna je, tudi gospodarsko stanje je zelo resno. Rast je omejena prav zaradi stalne negotovosti. Verjetno ni treba povdarjati, da so vse temeljne strukture, infrastruktura, kopanska infrastruktura, ceste, mostovi, vse to je povsem neprimerno ali celo neobstoječo obstoječe težave imamo tudi z zagotavljanjem energetskih virov, premalo davkov pobirajo, nimajo na voljo dovolj finančnih sredstev za to, da bi sploh lahko delovali na upravni ravni ali kjerkoli drugot. V teh načrtih smo opredelili tudi ključne osi delovanja. Te ključne osi delovanja so zajete tudi v integrativnem pristopu Evropske unije. Imamo humanitarno pomoč, razvojno pomoč, kratko, srednje ročno gledano, spremljamo tudi reforme v varnostnem sektorju. Mi si želimo vse to obravnavati v okviru integriranega pristopa. Kaj smo že storili po tej konferenci? Sama se bomo sredotočila na trenutno stanje in na prihodnost, ne toliko na preteklost. Sprejeli smo načrte za nacionalni BDP 320 milijonov evrov. Evropska unija je ponudila torej ne samo humanitarno pomoč, temveč tudi dodatno finančno pomoč. Ne gre strogo za humanitarno pomoč, ampak gre za pomoč pri zagotavljanju ustreznega vladanja in upravljanja. Skušamo zagotoviti tudi demokratično upravljanje, fiskalno upravljanje podpreti želimo celotno reformo v sektorju varnosti in tudi reformo v kontekstu nacionalne sprave. Proces se je ravno kar začel. Poskrbeti želimo tudi za večjo odpornost, ko gre za kmetijstvo in za zaposlovanje. Tudi politiko zaposlovanja smo skušali sooblikovati. Lahko pomagamo pri ponovni izgradnji mostov, tako bo vlada lahko dostopala tudi do tistih bolj izoliranih območij lahko zagotovimo energetske vire, zato da bo tudi kmetijski sektor na novo zaživel. Sprejet je torej ta načrt. Uspelo nam je že junija financirati podporno operacijo za proračun. 64 milijonov evrov smo zagotovili vladi, 20 milijonov je bilo že sproščenih. Vlada naj bi se tako un problema con la interpretación. Imamo težave s tolmačenjem na angliškem kanalu. Okay. Okay. Continuo, continuo in <laughs> Um, bene, mi skus... Se upravičujem zaradi teh tehničnih težav. No, prvič sem skušala govoriti italijansko, ker nas podbujajo, da govorimo tudi italijansko, ampak lahko podam ta prispevek tudi v angliščini ali francoščini. Skratka, 64 milijonov evrov smo že namenili vladi, 20 milijonov je že bilo izplačanih, zato ker želimo vladi novega predsednika omogočiti, da poskrbi za najnujnejše izdatke, tudi ko gre za plače v javni upravi. Pripravljamo tudi drug ukrep, ta bo dopolnil ostale ukrepe vladi, bomo pomagali pri izvajanju reforme v varnostnem sektorju. Želimo podpirati tudi mirovne procese, spravne procese. Vse to pa poteka skupaj in v sinergiji z UTM-om. Torej, skušamo zagotoviti usposabljanje za vojaške sile, tudi združeni narodi sodelujejo, Minuska sodeluje v celoti. Naš namen je, da se skupaj pogovorimo o globalni viziji, torej o tem, katere so tiste nujne reforme, ki jih je treba izpeljati na tem področju, kateri so tisti nujni ukrepi, glede pomoči prebivalstvu bi rada izpostavila, kot je bilo rečeno že na začetku, to, da zagotavljamo še naprej sredstva za sklad, ki je bil oblikovan leta 2014. Gre za skrbniški sklad, ki je namenjen nudenju pomoč, pomoči eh, državljanom. 45 milijonov bomo dali v ta sklad. Tako bomo lahko tudi hitreje začeli izvajati prednostne ukrepe, da bomo lažje lahko naprimer zgradili mostove. Naj še enkrat povdarim, s tem bomo zagotovili dostop do tistih območij, ki so trenutno povsem izolirana. S tem bomo tudi zagotovili povratek javne uprave na ta območja. Potem so tu še projekti in ukrepi, s katerimi bomo zagotovili prehrambeno varnost, zlasti za najbolj ranljive skupine prebivalstva, prav tako pa moramo na novo spostaviti tudi zdravstveni sistem. 500 tisoč Afričanom smo že zagotovili socialno-ekonomsko integracijo, jim omogočili dostop do teh osnovnih storitev. Želimo zagotoviti tudi izvajanje osnovnih gospodarskih dejavnosti. Namreč prebivalci so trenutno še vedno v rokah vojaških sil, zagotoviti moramo, da bodo lahko prebivalci sami začeli izvajati gospodarske dejavnosti, tudi če gre za minimalne dejavnosti. Vlado tudi podpiramo pri krepitvi institucionalnih zmogljivosti. Verjetno veste, da je javna uprava žal izjemno šipka, če ne bo Evropska unija ali pa če ne bodo Združeni narodi ponudili pomoč pri izvajanju nujno potrebnih reform, potem teh reform ne bodo izpeljali. Zato moramo ponuditi tehnično pomoč tudi na področju sodelovanja z javno upravo. Tako bomo lahko izpeljali te izjemno pomembne reforme. Današnji izziv je tudi ta, kako zagotoviti, da se bo javna uprava vrnila v državo, v tista izolirana območja, zato da bo zagotovila dejansko upravljanje posameznih območji v tej državi, ki so trenutno izolirana. S tem bi zaključila, potem pa sem seveda pripravljena odgovoriti na vprašanja. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa damo besedo gospe Suzan Malun, ki je vodja enote generalnega trata Eko za severno-zahodno in srednjo Afriko. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Lep pozdrav vsem. Of, uh, of... Kot smo že slišali, je Evropska unija največja donatorka v Srednje Afriški republiki. In ponujamo zelo praktične načine solidarnosti v tej državi in v sosednjih državah. Leta 2014 je Evropska komisija namenila 88 milijonov evrov za humanitarno krizo. To je se letos to znaša 24 milijonov evrov za notranje razseljene osebe. Poleg tega dajemo tudi pomoč beguncem v sosednih državah v Čado in v Kamerunu. Evropska unija je ena največjih donatork v humanitarni krizi, ki potrebuje še več pomoči. Pomoč za leto 2017 smo povečali. Izračunali smo, da potrebujemo vsaj 500 milijonov dolarjev za to, da bi krili humanitarne potrebe. Do sedaj smo pokrili te potrebe samo s 30, 30 odstotkov. Eh, in pomankanje humanitarne pomoči je zelo zaskrbljujoče v sedanji situaciji, kajti sedaj se situacija slabša in zahteva več mednarodne pozornosti. Prejšnji teden sem cel teden prebila v Srednje Afriški republiki skupaj z drugimi generalnimi direktorji in potovali tudi v Prijo, ki je eno žariš za humanitarno pomoč in tam smo videli, da potrebujemo dosti več razvojne pomoči in mednarodni pomoči. Kot je Kun že naznanil, smo letos opazili več izbruhov nasilja v več območjih in regijah države, še posebej na jugovzhodu in v središču države. Prišlo je tudi do nasilnih napadov, kar je za 50 odstotkov povečalo število znotraj razseljenih oseb. Sedaj jih je že 600 tisoč ljudi in in 481 tisoč beguncev v sosednjih državah, kar pomeni, da smo se vrnili na stanje z let 2013 in 2014, kar smo slišali na začetku. Ena petina državljanov Srednje Afriške republike je moral zapustiti svoje domove in je odvisna od humanitarne pomoči. Lahko si zamišljate situacijo v državi, kot je Srednja Afriška republika, kjer je prebivalstvo že tako ali tako zelo ranljivo zaradi različnih razlogov in vsak zunani šok, kot je prisilno razseljevanje, pomeni, da ti prebivalci v celoti doživljajo odvisnost od humanitarne pomoči. Več kot polovica prebivalcev v tej državi potrebuje mednarodno pomoč. Govorimo o 2,4 milijona ljudi, ki je odvisnih od humanitarne pomoči v Srednjeafriški republiki. Kot smo videli, je potreba po humanitarni pomoči ogromna. Imamo več izzivov za takojšnji odziv in pomankanje sredstev ni edini izziv. Eden od največjih izzivov za akterje humanitarne pomoči v srednjeafriški pomoči je dostop. Dostop z različnih vidikov, zaradi tega, ker je cestna infrastruktura zelo slaba, treba je pokriti ogromne razlike. Že z fizičnega vidika je dostop zelo težaven. Drugič, zaradi pomankanja varnosti in v celotni državi prihaja do napad na humanitarne organizacije in do plenjenja humanitarne pomoči. In še za konec, dostop je omejen tudi zaradi vprašanja sprejetja humanitarnih organizacij strani prebivalcev obrženih sil in vlade. Evropska komisija je z našo pomočjo sredstvi, ki znaša 24 milijonov letos, skušala omogočiti humanitarno pomoč z mehanizmom za hitri odziv, kar smo morali vzpostaviti za to, da organizacije hitro lahko dosežejo nasilno razseljene, kar pomeni, da je to pomoč za reševanje življen in pa tudi zdrav, vključuje zdravstveno skrbo in pomoč v obliki hrane še vedno nudimo tudi humanitarno pomoč beguncem, ki so morali zbežati v sosedne države, kot sta Kamerun in Čad. <clears throat> Damo jim osnovno pomoč v obliki hrane. V okviru projektov za zaščito skušamo tudi vzpostaviti dejavnosti za preživetje zato da niso tako zelo odvisni od zunanje pomoči. Glede na to, da humanitarni vidik kaže zelo mračno sliko, bi rada povdarila pet elementov, s katerimi mislimo, da bi lahko pomagali humanitarnemu odzivu. Prvič, potreba humanitarnih organizacij da okrepijo hitro odzivanje glede humanitarnih kriz, še posebej v najbolj odročnih območjih, da se lahko hitro odzovejo na primere nasilnih razseljen in drugič, da še naprej krepimo koordinacijo med različnimi človekoljubnimi organizacijami za skupno analizo potreb in skupni odziv s tem, da se vzpostavijo jasne strateške prioritete. Tretjič, razlikovanje med civilnimi in vojaškimi dejavnostmi, kar je nujno potrebno v zelo kompleksni situaciji v Severoafriški republiki. S tem bomo povečali sprejemanje mednarodnih humanitarnih organizacij in četrtič, treba je ohraniti tesno povezavo med vsemi donatorkami. To smo skušali doseči tudi s Krniškim skladom Beku Evropske unije. Treba pa je tudi okrepiti odziv v sosednjih državah zato da zaščitimo razseljene ljudi. Begunci, nažalost, v sosednjih državah nimajo nobenih namenov za vračanje na svoje domove glede na stanje v tej državi. Zato je treba humanitarno pomoč v sosednjih državah temu prilagoditi, ne gre za nujno pomoč, ampak je treba spostaviti tudi druge inštrumente za to, da ponudimo pomoč, ki je resnično primerna za to situacijo. In še za konec. Pomemben element je, da osveščamo mednarodno skupnost o tej zelo težki situaciji in stiski v tej državi, da pomagamo beguncem v Kamerunu in v Čadu. Gre, Čadu gre za pozabljeno krizo, zato je treba okrepiti naš trud na področju osveščanja. Zelo pomembne so pobude, kot je današnje srečanje in tudi resolucija, ki jo je sprejel parlament januarja, kjer ste pozvali mednarodne donar, donatorje, da okrepijo svojo pomoč in sredstva za to, da bi lahko pomagali vsem, ki so bili prizadeti v krizi Srednjeafriške republike. Hvala lepa, zdaj pa vprašanje in odgovori imam sam nekaj vprašanj, če pa še kdo drug želi besedo, jo bo seveda dobil. Trenutno stanje v Srednjeafriški republiki je vsaj za nas zelo zaskrbljujoče. Namreč Združeni narodi so pripravili obsežno poročilo v zvezi s številnimi konflikti v tej republiki v obdobju 2013-2015. To poročilo slika podobo številnih atentatov, potem uporaba nasilja je vse obsežna, vojaška posredovanja so pogosta, civilisti trpijo, prihaja do zločinov zopr človečnost in tudi do vojnih zločinov. Mirovni proces ni privedel rezultatov. V Sanhidiju so se junija pogovarjali, pa ta mirovni proces ni privedel privedel do ničesar. Sestali smo se tudi za Afriško unijo, zato da bi se dogovorili o izvajanju načrta za zagotavljanje miru. Mi pa strokovnjake rad vprašal, zakaj po vašem mnenju vsi ti sporazumi niso privedli do pozitivnih rezultatov. Kaj lahko storimo, zato da jim pomagamo najti pot do tega cilja. Konflikt se ne bo kar tako prekinil, zlasti ne, če bomo na to območje pošiljali dodatne vojaške sile. Poskrbiti je treba za izobraževalni sektor, potrebno je poskrbeti za delovna mesta, spoštovati je treba tudi priporočila Združenih narodov, prekiniti je treba s konflikti. Za nas je nespremljivo tudi to, da so mirovne enote Združenih narodov zagrešile tudi določene spolne zločine. Prišlo je do grozljivih obtožb. Zanima me, kaj je bilo storjeno za rešitev tega res sramotnega vprašanja tudi znotraj Združenih narodov. Besedo predajam kolegi Englu. Eh, eh. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj dopolnim to jezikovno pestrost, bom sam govoril francosko. Dve zadevi. V Srednji Afriški republiki smo priča popolnemu razpadu države. Enako velja tudi za institucije. To ni zgodba od včeraj. Tu ne gre za nek spor med senekajami in uh, Albatkajem gre za dolgoročni spor. Že v začetku nastanka te države so se pojavljale težave, ta država nikoli ni bila deležna ustreznega strukturnega razvoja in tako naprej. Seveda je v luči tega popolnega propada države potrebno poskrbiti za popolno izgradnjo države, ker ta država ne obstaja konec koncev. In vedno je težko po moje zagotoviti pomoč nekomu, ki nima zmogljivosti, da si sam pomaga in ki pravzaprav sploh ne obstaja. Predsednik se vedno znova pritožuje nad tem, da je praktično za nemogoče karkoli izvršiti v tej državi. Potem so tu še institucionalni konflikti, ki so že tako ali tako težko razrešljivi, še posebej v takšni državi poleg tega predsednik nima nadzora. V luči teh okoliščin se sprašujem, če ne bi bilo morda bolj smiselno, če bi podpora in pomoč, ki jo nudimo, bili bolj dosledni. Zato vam zastavljam tudi vprašanje, ali so instrumenti, ki jih uporabljamo, ko gre za humanitarne zadeve, ko gre za razvojne potrebe, ki bodo seveda pomembni tudi z vidika varnosti, uh, ali to zadošča, ali so ti instrumenti dovolj. Verjetno je odgovor ne, ampak 2 milijona evrov je bolje kot nič. Oziroma 20 milijona evrov je bolje kot nič, ampak zanima me, ali ne bi bilo bolj smiselno, če bi zauzeli bolj dosleden, bolj celovit pristop skupaj z ostalimi akteri, ki so prav tako prisotni na terenu. To je prva zadeva, ki me nekoliko skrbi. Še druga zadeva, Umenili ste tudi sprejemanje prisotnosti nekaterih akterjev, ki naj bi nudili pomoč v Srednjeafriški republiki. Sam nikoli nisem imel občutek, eh, da tam nismo dobrodošli. Bi lahko morda kaj več povedali o tem? Hvala lepa. Hvala lepa. Prisluhniti moramo še namestniku posebenega predstavnika Minuska. Zato prosim kolege, da niste daljši od dveh minut v svojih prispevkih. Kolega Lopes Aguilar. Bom v angliščini. Se upravičujem, nisem spremljal celotne predstavitve, ker sem ravno kar prišel z drugega glasovanja. Jaz in gospa Kenge sva ravno kar prišla z odbora Libe, kjer smo glasovali. Nekoč smo bili imenovani tudi v misijo za Srednjeafriško republiko, ampak ta misija ni nikoli te odpotovala. Zato me zanima, kakšno je trenutno stanje, ko gre za diplomatsko predstavništvo Evropske unije, ko gre za delegacijo v Bamako. Kaj je z diplomatskimi predstavništvi držav članic? Katere nauke moramo usvojitvi? Kontekst je res poln konfliktov, ampak v številnih državah predstavništvo Evropske unije velikih držav aktivno sodelujejo in lahko stvari spremenijo. Poglejte si primer Nigerije. Kaj se moramo tu naučiti iz teh zadnjih izkušenj? v Srednji Afriški republiki. Zakaj se je stanje v Srednji Afriški republiki stalno in dramatično slabšalo, tako brezupno slabšalo? Kakšne izkušnje imamo s učenjem na napakah. Kaj bi lahko bilo pomembno za prihodnje? Kdaj lahko zagledamo luč na koncu tunela, v katerem je zaenkrat obtečala Srednja Afriška republika? Hvala. Hvala lepa, kolega Schaffhauser. Merci, Hvala lepa, predsedujoči. Prejšnji teden sem bil z misijo pet dni v Srednji Afriški republiki morali biti tja, kolegice in kolegi. Seveda obstajajo varnostne težave, ampak ta misija je izvedljiva. Podal bi različne pripombe, se bi pa navezal tudi na to, kar je povedal luksemburški kolega Engel. Država. Država ne obstaja več. Nekoč je obstajala na novo je treba zgraditi državo. Če želimo na novo zgraditi državo, nam to ne bo uspelo zgolj s proračunskimi sredstvi. Toliko dajemo državi kot nevladnim organizacijam, ki zapuščajo prizorišče. Sam podpiram nevladne organizacije, sam sem bil tudi predsednik Evropskega instituta za mednarodno sodelovanje več let, ampak tu gre za ločene zadeve. Državo moramo na novo zgraditi, državo, ker države ni. Ministrstvo za kmetijstvo nima internetne povezave, nima računalnikov, samo en dokument obstaja za razvojni program podeželja, to je realno stanje. Če želimo razviti državo, pa bomo morali staviti na zmogljivosti, za izgradnjo. Najprej treba najti uradnike, poskrbeti za sredstva za njihovo plačo. Ne moremo 60 odstotkov sredstev iz sklada Baku dati nevladnim organizacijam. Najprej moramo zgraditi državo, potem gospodarstvo. Če želimo ponovno zgraditi državo, vidim, da se mi čas izteka, potrebujemo oborožene sile, ki bodo lastne tej državi. Poskrbeli smo za usposabljanje, super, krasno, zelo učinkovito je bilo tudi zahvaljujoč Evropski uniji, ampak zdaj teh vojaških enot ni, ker nimajo opreme, nimajo orožja. Zaradi tega butastega embarga za Srednje Afriško republiko, embargo pa ne velja za vse oborožene skupine, ki napadejo Srednje Afriško republiko. Se opravičujem, gospod predsedujoči, samo še nekaj, ker gre za pomembno prednostno nalogo. V tej smeri bi morali iti pet odstotkov čudovitega ozemlja se izkorišča na kmetijski ravni. Zato moramo poskrbeti za razvoj podeželja. Potrebujemo pravi načrt za razvoj podeželja. Mislim, da je vse na dosegu rok in Evropska unija to lahko doseže, če si tega res želi. Minuska, predsedojoči znakratko, da bodo imeli kolegi številke. 850 milijonov evrov nastane minuska. 10 tisoč, jutri 12 tisoč oseb. S tremi tisočimi enotami Srednje Afriške republike ob podpori Rusije, Francije in ZDA bomo lahko spostavili red. Hvala lepa, prosim, da zaključite. Gospod Galer. Ja, vielen Dank. Uh... Ja, najlepša hvala. zdi se, da se predvsej strinjamo glede opisa trenutnih razmer. Vprašanje, ki se zastavlja, pa je, katere institucije, s katerimi ukrepi, kako bi pravzaprav sploh lahko ponovno zopet vzpostavili neko državo. In glede na to, kar sem slišal, ostajam še naprej precej izgubljen. Uh, Združeni narodi so prej nekako vzpostavljali neka skrbniška območja, ki so jih potem predali v upravljanje drugim in na ta način prispevali k vzpostavitvi neke oblike državnosti. Ampak ali bi v dogovoru z Združenimi narodi in z Afriško unijo eh, ter sodelovanjem Evrope eh, dejansko lahko poskusili storiti nekaj, kar sem sam doživel na Salomonovih otokih. Tudi tam je pravzaprav država propadla pred kakimi 20 leti in do junija letos je obstajala tako imenovana regionalna misija za pomoč Salomonovim otokom. Nova Zelandija in Avstralija sta bili prisotni v regiji, pa tudi sosednje države so bile vključene in so v obdobju 15 let to državo pravzaprav ponovno zgradili iz nič in jo spravili v neko delujoče stanje. Če bi se vsi vključeni strinjali s takim postopkom, torej Združni narodi, Afriška unija, Evropska unija in sosednje države, potem bi to bila pravzaprav edina možnost, ki jo sam vidim, da bi na dolgi rok dosegli uspeh. E, bi pa to vrstno delovanje združevalo tako e, vojsko kot civiliste, kot politiko, torej vsi bi morali iz dneva v dan v praksi izvajati državo, ki trenutno ni izvedljiva. Ne vem, sprašujem se, ali bi bilo kaj takega uresničljivo. Mislim, da to bi bilo v interesu vseh. Hvala lepa, gospod Galer, gospa Kenge. Hvala lepa. Tudi sama se opravičujem, ker nisem sodelovala na razpravi od samega začetka, zato ker sem imela obveznosti v drugem odboru. Sama dobro poznam vprašanje Srednje Afriške republike, od blizu spremljam dogajanje. Strinjam se s tem, da gre tu za pozabljeno vojno. To je vojna, o kateri se zelo malo govori. V tem trenutku je na milijone žrtev, več kot v kateri koli drugi državi. Zato se mi zdi, da bi morali začeti razmišljati tudi o tem, koliko človeških življenj je bilo izgubljenih. Pogosto na to pozabimo. Razmišljamo o gospodarskih, političnih vprašanjih, pozabimo pa o tem, da govorimo o ljudeh, kot da ima na eni strani življenje višjo ceno kot na drugi strani. Zato se moramo vprašati, katere so prednostne naloge. Najprej treba prekiniti nasilje. Poskrbeti je treba za tako imenovano spravo, spostaviti mirovni proces. Junija letos je bil podpisan sporazum v St. Egidiju. Številne težave so se pojavljale, ampak zadeva je bila podpisana. Me pa zanima naslednje. Ali ste oblikovali odbor za spremljanje, kaj se trenutno dogaja? Ta naj bi spremljal in analiziral celoten proces izvajanja tega sporazuma, zlasti, ko gre za razoroževanje. Zanima me, kaj se dogaja na tem področju. Se pa strinjam z vsemi kolegi, ki pravijo, da ta država ne obstaja. Ne moremo humanitarne, varnostne, politične krize razrešiti, če nimamo na voljo državnih struktur. Mi moramo ponuditi pomoč pri vzpostavljanju leteh. Mi smo Srednje Afriški republiki pomagali, da je organizirala volitve. Strinjamo se s to vlado, ki je bila oblikovana. Zdaj pa moramo okrepiti tudi svojo udeležbo, ponuditi več pomoči zato, da bo demokracija lahko storila korak naprej. To pa moramo predati seveda v roke sami Srednje Afriške republiki. Hvala lepa. Na hitro na odgovore. Vsake mu dam na voljo pet minut, namreč o polenih nas tolmači zapuščajo. Gospod Verveke. Uh, um, Hvala lepa. Nekaj vprašanj ste zastavili. Pomembno je, da generalni sekretar Guterres potuje prihodni teden v to državo, ampak bo namestnik posebnega predstavnika obravnaval to vprašanje. No, vse zadnje gre za zelo pomembno sporočilo, kar zadeva spolno nasilje, ki naj bi ga izvajali člani misije Združenih narodov mi podpiramo odločenost generalnega sekretarja Gutereša, da se prekinejo to vrstna dejanja. Potem različna vprašanja, ki ste jih zastavljali najprej v zvezi z našo prisotnostjo. Evropska unija je lahko ponosna na to, da je prisotna v Bangiju. Bili smo eden od redkih, če ne celo edini akter, ki je imel dvostranske odnose z to državo in ki smo ostali v državi. ZDA e so se omaknile iz varnostnih razlogov že nekaj časa nazaj, mi pa smo bili prisotni tekom celotne krize. Sedaj delujemo s polno paro. Služba za zonanje delovanje je vzpostavila številne varnostne ukrepe, ti nas sicer veliko stanejo, to je pomembno vedeti, ker vi odločate o našem proračunu je bilo pa vse to zelo pomembno z voljo naše nadaljne prisotnosti. Mi ostajamo celoti operativni. Kaj lahko storimo? To ste praktično vsi spraševali. Mislim, da ne bi smeli podcenjevati pomena volitev. Ja, drži, države ni, ni državnih struktur, volitve pa so potekale. Državljani Srednjeafriške republike so pokazali pripadnost državi, narodu, izvolili so na svobodnih eh, volitvah, na veliko bolj svobodnih kot v sosednjih državah, svoje voditelje. Tako da to je nekaj, na čemer moramo graditi. Predsednik Ugadera je v zelo šipkem položaju, ker težko izvaja ukrepe obstajajo tudi posamezne frakcije znotraj vlade. Veliko se jih že ozira k naslednjim volitvam. Je pa zelo pomembno za nas, da okrepimo predsednika in njegovo vlado ter delovanje obeh. V tem trenutku lahko dosežemo napredek. Vse naložbe Sant Egidio, afriške pobude, regionalne rešitve. Nekateri so želeli bjanko amnestijo in začeti znova. No, vse to se je zdaj na nek način uskladilo. Imamo tudi načrt, v katerem piše, kako lahko spostavimo ravnotežje, kako zagotoviti pravosodje, spravo, odpravimo nekaznovanost. Dokler oborožene skupine vedo, da lahko dosežejo boljši dogovor z nekom drugim, se ne bodo pridružili nam. Mislim pa, da smo zdaj postavili jasna merila, kako naprej. Tega se moramo lotiti v tem trenutku, tesno sodelujemo z Združenimi narodi in z Afriško unijo, pa tudi z regijo kot takšno, ker želimo v prihodnih tednih poskrbeti tudi za operativno izvajanje, ker nas čas priganja. Potem je tu še podpora, ki jo nudimo vladi, glede na to, da bomo morali hitro ukrepati in hitro doseči rezultate, je pomembno, da sodelujemo ne samo z vlado, temveč tudi s civilno družbo, z agencijami Združenih narodov, da bodo lahko vsi čim hitreje dosegli cilje, bili na terenu in tako naprej. Varnost. Varnost je pravzaprav izhodišče vsega skupaj. Brez varnosti ne moremo zagotoviti humanitarnega dostopa, težko je poskrbeti za razvojne ukrepe. Kot rečeno, aktivno sodelujemo v misiji usposabljanja. Dva bataljona smo že usposobili, pa jih še niso napotili, to vemo. To je tudi pomemben vir frustracij, iz dveh razlogov še niso napotili. Po eni strani nimamo na voljo dovolj opreme za ta dva bataljona verjetno veste, da je to ena od šibkih točk naših instrumentov. Mi sicer lahko ljudi usposobimo, nimamo potem ustrezne podpore za zagotavljanje upreme. CBSD je z tega vidika zelo pomemben. In še samo orožje. To ste izpostavili, obstaja embargo na orožje, so pa vzpostavljene vse določbe, ki redni vojski omogočajo, da dostopa do orožja. Je pa operacija sama po sebi zelo kompleksna in aktivno delamo na tem skupaj z državami članicami, ker je to naloga za njih. Morda lahko tu naredim piko, ker se čas izteka. Gotovo me bodo kolegi dopolnili. Hvala lepa, zelo na kratko, da dopolnim kolega. Koliko dajemo državi, upravičencem, nevladnim organizacijam. Morda nisem bila dovolj jasna. 380 milijonov evrov imamo na voljo, polovica bo šla na voljo vladi državi za to, da izpelje reforme, da poskrbi za izgradne ukrepe. Se pravi, gre za izgradnjo države in za ponovno spostavitev temeljnih storitev kot je rekel, ko ne moramo se osredotočiti zgolj na ukrepe preko vlade. Kot ste sami upravičeno povdarili, je vlada trenutno izjemno ošibljena glede izvajanja ukrepov. Agencije Združenih narodov, nevladne organizacije lahko pri tem pomagajo. Vsi ste povdarili, da država nima zadostnih zmogljivosti, popolnoma se strinjamo s to oceno. Zato sem prej tudi povedala, da Svetovna banka, Evropska unija in Združeni narodi sodelujejo. Mi smo prvi donatori sredstev v tej državi. Ogromno ukrepov se izvaja tudi zato, da zagotovimo funkcionalnost države znotraj Ministrstva za finance, za kmetijstvo, za komunikacijo. Resnično si prizadevamo za to, da izgradimo in okrepimo državne zmogljivosti prednostno pa se ukvarjamo s tem, kako državi omogočimo, da prevzame nadzor nad svojim ozemljem, da dostopi tudi do območij, ki so še vedno nezavarovana in nedostopna. Tu imamo kar nekaj težav, tudi z vidika učinkovitosti ukrepov, ki jih izvajamo, namreč niti nevladne organizacije, niti mi, niti humanitarni akteri nimamo dostopa do teh območij, kjer so največje težave, zaradi pomankljivega dostopa, ki je onemogočen zaradi varnostnih razlogov. Želimo pa si, da bi vlada in država imeli nadzor nad celotnim ozemljem. Tu pa seveda moramo storiti več za to, da pospremimo vse te ukrepe. Omenili ste različna območja, Omenili ste tudi različne ukrepe iz posameznih strategij. Država je bila razdeljena na rdeče, zeleno in oranžno območje. Kolega bo pojasnil nekoliko bolje, kako in kaj. Pomembno je, da opredelimo območja države, kjer je res najbolj nujno ukrepati in uporabiti vse ukrepe in instrumente, ki jih imamo. Humanitarne, razvojne ukrepe, zato da se bo tudi gospodarska dejavnost tam ponovno začela izvajati. Moramo pa poskrbeti tudi za dodatne varnostne ukrepe v območju. Hvala lepa. Hvala lepa. Zelo na kratko. Imamo, kot ste rekli, probleme s prejemanjem. V okviru humanitarnih dejavnosti bomo več govorili o tej težavi. Obstaja več humanitarnih organizacij, ki imajo resnično težave s prejemanjem, zato ker se jih prebivalci bojijo, bojijo se oboroženih pripadnikov. Niso jim namreč uspeli dovolj dobro pojasniti, da humanitarna dejavnost temelji na humanitarnih načelih in izključno na tem gre za neodvisnost, nepristranskost. Tu ne gre za vojaške ukrepe ali za prizadevanja minuske, gre za ločene ukrepe in različne organizacije bi morale te zadeve bolje pojasniti. Nekatere organizacije so bolj sprejete, imajo več dostopa do državljanov, je pa veliko organizacij, ki morajo ta problem še razrešiti. Potem pa imamo tudi težave, o katerih bo govoril Nažant zaradi tega, ker se nova vlada pogovarja o zakonu o nevladnih organizacijah. Ta zakon pa bi utegnil bistveno omejiti manevrski prostor nevladnih in mednarodnih organizacij. Tudi tu gre za problem sprejemanja, sprejem dojemanja mednarodnih akterjev. Najlepša hvala. Besedo bom zdaj predal Nađatu Ročtijem, namestnikom posebnega predstavnika za večrasežnostno integrirano stabilizacijsko misijo Združenih narodov MINUSKA. Izvolite. Merci beaucoup. Euh, l'avantage de parler en dernier. Najlepša hvala. Prednost tega, če govoriš zadnje, je, da je vse že bilo povedano, tako da se bom osredotočila na določene točke, ki so bistvenega pomena in ki so del skupnih prizadevanj v Srednjeafriški republiki, zato da bi tam razrešili situacijo. E, gledam ostale govornike in mislim si končno Združeni narodi, Evropska unija, oboji sedijo za isto mizo in so e, pripričani v integracijo. To je res temeljni. Mm element v tem trenutku in v trenutnih razmerah v Srednjeafriški republiki. Nujno je potreben celosten pristop. Uh, kaj ti eh, v Združenih narodih imamo nekoga, ki ima pravzaprav tri funkcije, na ravni Evropske unije pa imamo več ekip. Razlog, zakaj to izpostavljam, je, ker danes v Srednje Afriški republiki ne moremo reči, da eh, bi zgolj ponovno spostavitev države rešila vse probleme ali da bi eh, samo. Eh, uh, sam sporazum iz Antedidža rešil problem ali pa da bi pravosodje rešilo problem ali pa da bi izgradnja infrastrukture in mostov rešila probleme sama po sebi uh, ali da bi drugačen tek življenja rešil življenje. Kaj je opravka imamo z državo, ki je prestala več ciklov nasilja, več ciklov konfliktov in ki Vse to je vplivalo tudi na prebivalstvo, to je vplivalo na sprejemalce odločitev, na politike, ki jih imamo danes, na skupnosti, ki jih imamo danes in na akterje, ki so v igri. Uh, Torej, bistveno je, da upoštevamo ta element, to ozadje, ko oblikujemo svoj pristop. Humanitarna pomoč. Res bi izkoristila to priložnost, ko sem, danes, ko sem tukaj, da se zahvalim Evropski uniji za solidarnost, ki jo je vedno kazala za Srednje Afriško republiko. Zelo pomembno je to izpostaviti. Velikodušnost Evrope in evropejcev je bila vedno. Pre, v ospredju, kar zadeva eh, državo na humanitarni ravni, na varnostni ravni, pa tudi na ravni podpore za politični dialog. Tudi po zaslugi te prisotnosti, vedno, kadar je prišlo do kakega poziva, se je Evropa odzvala, menimo, da je Evropska unija tudi zelo pomemben element eh, po zaslugi svojega vpliva in res upamo, da eh, lahko tudi uh, vsi skupaj ugotovimo, kaj je tisto, kar bo pomagalo ljudem, kaj bo pomagalo k izhodu iz krize. Uh, kaj se je zgodilo na ravni ponovne spostavitve države? Uh, pravzaprav gre v veliki meri za izgradnjo, ne za obnovo, kaj ti ni, ni, ni kaj obnoviti, ampak vendarle je marsikaj mogoče obnoviti v državi, predvsem zaupanje. Ne zgolj zaupanje v državo, zaupanje v javne službe, ampak zaupanje v državo, v narod, v obstoj države, v njeno prihodnost. Eh, zaupanje, da državljani te države imajo prihodnost in to je nepogrešljiv del našega pristopa in vsega, kar moramo storiti kot partneri in kot donatorji. In naj vam pojasnim, zakaj. Mi, državljani različnih držav, kako čutimo prisotnost države? No, zaradi. Uh, konceptualne strukture države, eh, ta ni vedno taka kot eh, tu v tej dvorani, ampak eh, če vprašate državljane na ulici, kaj je država, bodo verjetno rekli, da če jih nekdo napade, jih bo nekdo zaščitil, da je to država. Če mi nekdo oduzame določeno pravico ali vanjo poseže, bo ukrepala policija in sodnika bo obsodil. In, uh, vem, da lahko moji otroci hodijo v šolo, da imam lahko sanje za nje in za njihovo prihodnost. Država pomeni tudi, da če zbolim, eh, me bo nekdo zdravil. Če se pogovarjate s katerim koli državljanom, je to tisto, kar si predstavljajo pod državo. Nič bolj kompliciranega kot to. Skratka, gre za zelo temeljne zadeve, ki pa so povezane s temeljnimi pravicami, temeljnimi človekovimi pravicami, ki smo jim vsi predani in katere vsi verjamemo. To, to so tiste, tisti temeljni elementi. Danes eh, poteka ogromno dela, eh, ki eh, je osredotočeno na realizem. Eh, veliko euforije je nastalo po volitvah, eh, upravičeno, kajti mislim, da ni politično nekorektno eh, Če rečemo, da je sedajni predsednik eden od redkih predsednikov, ki je bil demokratično izvoljen in ki ima legitimna pooblastila, ter ima tudi določeno institucionalno vlogo, ki je ključna za nas. E, tudi konferenca v Bruslju novembra 2016 je tudi vzpostavila določene elemente zaupanja v izhod iz krize. Ampak vsa ta pričakovanja Eh, še vedno niso uresničena, kajti eh, država iz leta 2016 ni enaka država kot eh, junija letos ali zdaj. Tako da pravzaprav nismo mogli predvideti, da se bo ponovno vrnilo nasilje. Ampak to se ni zgodilo po naključju, v zadju je strategija. In ključno je, da ne damo možnosti, da se kaj takega ponovi. V vseh naših strategijah, v vseh naših analizah moramo upoštevati dejstvo, da imamo danes veliko več ljudi, ki jih interesuje, da kaos ostane, kot pa tistih, ki so pomembni akteri v državi sami in izven države in ki jim je v interesu, da država izide iz krize. No, eh, ni mogoče, da bi v nekaj mesecih ali v enem letu ponovno vzpostavili državo v vseh svojih funkcijah. To se ne bo zgodilo. In zato moramo biti realisti. In tu moramo predvsem povezovati. Eh, so območja v državi, ki so danes povsem pod uh, nadzorom uh, druge strani. In veste, da uh, obstaja tu neka negativna dinamika. Imamo vrsto kriterijev, ki lahko, uh, ki moramo ukrepati. Uh, vedno so potrebne določene odločitve in uh, Eh, tu poteka delo, ki eh, vključuje več akterjev, Združene narode, Evropska unija s podporo vlada, zato da bi oblikovali nek načrt, ki bo rekel, tam bo zelena cona, tam je vse dobro, eh, tam lahko naredimo karkoli, rumena cona je tam, kjer je potrebno še kaj urediti, ampak moramo biti previdni in uh, rdeča cona je tista cona, kjer vsi akteri sprejemamo, da v trenutnem stanju ne moremo storiti ničesar in to moramo sprejeti in sprejeti tudi posledice. In te posledice bodo nedvomno humanitarne narave, ampak če želimo nek celosten razmislek, če imamo neko posledico, ki neposredno vpliva na enega od sestavnih delov, moramo uh, te elemente okrepiti. Okrepiti financiranje, infrastrukturo, intervencije, eh, kajti eh, sicer nimamo možnosti za uspeh. To je torej prva, prvi argument. Potem drugič. Potrebno je res rešiti problem nrnljivosti prebivalstva. Vsi se zavedamo, da ne bomo prišli do sprave. Uh, ker sprava, mir in stabilizacija ne bodo prišli od zunaj, ne bodo prišli iz tujine. To je eh, nekaj, kar je mogoče sabotirati iz tujine, ni pa mogoče tega ustvariti kje druge kot eh, znotraj Srednje Afrike in eh, to bo mogoče, ko bodo ljudje imeli zmožnosti in kapacitete, da vzpostavijo to spravo. In to je bistveni element za to spravo, ki jo želimo doseči. Ampak, če imate 600 tisoč notranje razseljenih ljudi in če so se ti ljudje selili večkrat, če od leta 2013 zgolj uporabljamo majhne obliže za ogromne rane, kajti to so ljudje, ki so bili napadeni, so, jih, so se preselili, tam so bili zopet. Uh, napadeni zopet so se selili njihovi eh, prijatelji so v enem, drugem, tretjem taborišču in izhajajo iz ranljive situacije v ranljivo situacijo, v ranljivo situacijo. In veste, kaj to ustvari? To ustvari jezo. Iz te ranljivosti izide frustracija in iz tega nastane sovraštvo. Kako želite na podlagi tega dejansko priti do neke nacionalne sprave? Zato je bistveno, uh, da v središču naše dejavnosti so trajnostne rešitve, zato da rešimo te ljudi iz razseljenosti, iz ranljivosti, eh, da jih rešimo tam, kjer so. Kaj ti Eh, samo humanitarna pomoč ne more biti edina in eh, vseobsegajoča rešitev. Nujno je potreben razvoj in razvoj skladno s prednostnimi nalogami, pa tudi razvoj pri tistih temeljnih stvarih, ki morajo spremljati spravo, ki pa je osnova za spravo. Eh, seveda je tu sodstvo, eh, prehodno sodstvo, kajti nič se ne bo zgodilo z danes na jutri, ne bomo kar naenkrat čez noč vzpostavili pravosodnega sistema, ki bo dobro deloval in eh, na tem področju je prišlo do določenega napredka. Največja priložnost na tej ravni In eh, vem, da imamo vsi določene kritike na delovanje ali ne delovanje predsednika DR, ampak lahko vam eh, zagotovim, da stiki, ki jih imamo z njim in to, kar je uspel doseči, je še vedno najboljša priložnost za državo. In Če je kak predsednik v tej državi se zelo jasno opredelil proti eh, splošni pomilostitvi, je to, je to ta predsednik. Kajti, če se bo nekaznovanost nadaljevala, eh, ne bo nikoli prišlo do razložitve, kajti. Eh, tudi z mačeto se je mogoče, maščeva, se je mogoče maščevati. Tako da je potrebno iti v nasprotno smer, eh, vzpostaviti je potrebno prehodno pravosodje. Eh, reforma področja varnosti je bistvena in tu obstaja odlično sodelovanje med Evropsko unijo, Minusko in ostalimi, tako da je tu vključenih več partnerjev in dosežen je bil napredek, kajti nacionalni akcijski načrt za področje obrambe bil je končno sprejet, podpisan in eh, zadani so bili jasni cilji ter tudi krepitev zmogljivosti eh, policije in načrti za delo so bili sprejeti in prilagojeni. Eden od dogovorov, ki jih imamo, je, da ko so prefekti prefekture končno bile vzpostavljene, da ima vsak prefet 20 policistov in uh, uh, vojaških policistov, ker seveda uh, minuska ne more biti prisotna povsod. Uh, no, uh, tu, kar zadeva ničelno toleranco, naj izpostavim troje. Prvič, uh, v tej državi imamo. Um, ehm, torej mirovne sile na različnih uh, koncih in kar zadeva ukrepov, kar zadeva ukrepe, ki se sprejemajo, je potrebno nujno zagotoviti, da so ti ukrepi uh, takojšnji, ampak prosim, uh, prosim, da zaradi tega ne bomo pozabili, da so uh, eh, ohranjevalci miru tisti, ki danes varujejo civiliste. Oni so tisti, ki preprečujejo masakre. Oni so tisti, ki plačujejo svojim življenjem za varovanje stabilnosti in miru v državi. Torej, govorimo o njih, ampak ne smemo pozabiti, kaj počne večina eh, mirovnih sil, namreč eh, to, da varujejo in zagotavljajo mir v državi. Najlepša hvala posebni predstavnici Minuske. Rad bi se zahvalil tudi vsem ostalim eh, gostom, predstavnik predstavniku službe za zonanje zadeve Evropske komisije in pa generalnih direktoratov. Jasno je, da moramo še naprej ukrepati za reševanje te krize. S tem je se je zaključena. Vidimo se zopet v Štrasburu 23. oktobra ob pol osmih. Hvala.